Gospe in gospodje, kolegi, lepo pozdravljeni na prvem sestanku tega odbora v novem eh, letu, torej srečno zdravo 2019. Vse najboljše vam osebno in pa tudi vsem srečno pri volitvah eh, od 23. do 26. maja. Sedaj pa najprej prva točka, potrditev dnevnega reda, tukaj ima nekaj pripomb, tokrat četrta točka, torej stanje odnosov med EU in Rusijo, je predstavljena na jutri popovdne o pol petih, takoj po nastopu zunanjega ministra Romunije. To smo torej spremenili zaradi uh, tega, um, kar je želel gospod Kalnjetek, ki ima težave z urnikom. To popovdne pa je posebni odposlanec Afganistana, Kobija odpovedal svojo doležbo, na mesto njega bo prišla sem gospa Paula Pampaloni, namestnica upravnega direktora zvrane službe za Azijo in pa Tih ocean. Govorimo seveda o odnosih med pa EU in pa Afganistanom. Če ni nobenih pripomp z vaše strani, bomo potrdili tako spremenjeni dnevni red. Sedaj pa druga točka. Obvestila predsednika, jih ni. In tretja točka, če do konca tega sestanka ne bo pripomp, potem bomo potrdili zapisnike sestanka od 29.30. august, 12. novembra, 26. novembra. Sedaj pa četrta točka, druga obravnava, poročila in priporočila visoki eh, predstavnici za zrano politiko ter pa svetu glede trenutnih dejavnosti zrane službe dve leti po poročilu Evropskega parlamenta glede strateške komunikacije za boj proti propagandi eh, iz tretjih strani. Sedaj smo pred volitvami vedno bolj pogosto tarša lažnih novic, eh, nekateri želijo oslabiti našo Evropsko unijo in evropske institucije morajo tukaj sodelovati, tako da bomo postali bolj odporni. Eh, tako mi kot tudi državljani in pa naši sosedi moramo se bojevati proti lažnim informacijam. Tukaj imamo kar nekaj priporočil pri tem poročilu. Sedaj bom dal besedo Charles Deneku in ta bo predstavil to poročilo v imenu Ane Fotige. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospoda Fotiga se upravičuje. Uh, eh, ni mogla priti um, iz zdravstvenih razlogov in tudi pri pogajanju kompromisih, eh, jo nadomeščam, prejšnji teden na sestanku smo nadomeščal, bo torej prebral njeno izjavo. Skupaj z eh, skupino izkušnjih počevalcev v Senci smo predlagali to, da Evropski parlament eh, in pa druge institucije spodbudimo k temu, da bodo bolj aktivne v boju proti sovražnim dezinformacijam. Prav tako smo povabili vse države članice, da ocenijo razmere na svojem zemlju v tem pročilu omenjamo to, da je treba eh, dati ospredje to zadevo na ravni Evropske unije. Tukaj imamo več priporočil za to, kako spremeniti pristop naših institucij, kako izboljšati usklajevanje in pa obravnavati vlogo umetne inteligence ter pa novih tehnologij v naših ukrepih proti tej grožnje. Poglobljena analiza in pa raziskave glede učinka in pa um, vpliva sovražne propagande. So nekaj, kar potrebujemo, če želimo sprejeti ukrepe za boj proti tej lažni propagandi. Smo pa že od začetka dejali, svoboda govora in pa medijski pluralizem sta zelo pomembna dejavnika za odporne demokratične družbe. Pri tem poročilu smo odlično sodelovali vse skozi um, teko pogajanj pri pripravi kompromisov in upam, da bomo lahko potrdili besedilo, kot je bilo um, dogovorjeno in upam, da bomo to jutri potrdili na glasovanju. Hvala lepa, Čas Tenok. Kdo želi besedo? Pročevalci v senci. Najprej za LS Ramona Manesko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Fotige, za upravno delo. Enako tudi vsem pročevalcem v senci. Hvala lepa za odlično sodelovanje. Dovolili smo se o 27 kompromisih končno besedilo je dobro, sploh, ko gre za to, da priznamo, da obstaja propaganda in pa da moramo sprejeti proaktivne ukrepe za to, da se bojimo proti te grožnje. To vključuje tudi eh, določbe o ustreznih virih in sredstvih. Sedaj moramo misliti na naslednje evropske volitve in EU je zelo zaskrbljena zaradi dezinformacijskih eh, kampanj in pa hibridne vojne. Že sedaj uh, vidimo, da je štiri leta nazaj Evropski svet zahteval eh, učinkovit odgovor na sovražno propagando iz Rusije in sedaj smo, kjer smo. Naši ukrepi so prepoznavni, so učinkoviti. Glede glavnih platform smo sprejeli nov kodeks ravnanja za boj proti dezinformacijam in še nekaj decembra lanskega leta Evropska komisija pripravila akcijski načrt, ki vsebuje konkretne ukrepe za boj proti dezinformacijam lažnim informacijam. Sedaj moramo nadgraditi to učinkovito izvajanje z dodatnimi ukrepi. Res moramo uspeti. Tudi zato, ker so pred nami nove volitve v Evropski parlament in sedaj uh, moramo krepiti zaupanje uh, v Evropsko unijo med državljani in sem pripričana, da bomo uspešni pri tem poročilu. Hvala. Hvala lepa, Ramon Manesku za SND pa Egon Freund. Ich möchte mich gleich zu Beginn. Najlepša hvala. Na začetku bi se rad zahvalil vsem, ne na zadnje tudi vam, predsednik, glede na to, da ste začeli. Pre da ste predlagali, da obravnavamo to zelo pomembno temo. Ne bom se spuščal v podrobnosti sedaj, bi pa se rad zahvalil Charlesu Tenaku, ki se je izkazal za zelo veščega pogajalca v razpravah s poročevalci v Senci. In ena zadnje se seveda zahvaljujem kolegici in ji želim vse dobro. Želim ji, da hitro kreva. Torej, najlepša hvala Ani Fotigi. Pripravljeno je bilo prvo poročilo o boju proti propagandi in sicer leta 2016. Takrat je bilo sprejeto tudi sporočilo um, strateškega pristopa Evropske unije v boju proti propagandi, ki jo proti nej usmerjajo tretje strani. In eh, dotedaj smo to strategijo močno dodelali in razplastili. Sedaj smo dobro odrazili različne izzive, s katerimi se souča Evropska unija. Gre za različne propagandne komunikacije. Pozorili smo tudi na vlogo civilne družbe in nevladnih organizacij. V pogajanjih eh, z poročevalci v senci smo našli tudi 20 ali 25 kompromisnih predlogov in eh, upam, da boste potem, ko boste prejeli dokumente v roke, videli, da ta dokument ponuja pregled glavnih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija in problemi, ki nastajajo zaradi negativnih kampanj. In eh, veliko veliko izmed teh kampanj prihaja iz Rusije. Smo pa opozorili tudi na druge države, Severno Korejo naprimer, na Iran in na Kitajsko. Potem pa so tu še napredki v navednicah, ki se nanašajo na tehnološko področje. Tudi to smo sedaj bolj upoštevali, naprimer, ko gre za kurirske službe in zanimive, raz, zanimiv potek zadev na, podle, na področju umetne inteligence inteligence. Tudi to bo treba, če dalje bolj upoštevati. In predsedniku bi se rad zahvalil za to, da je opozoril na to, da čas pritiska na nas. Kmalo se bo res začelo predvolilno obdobje, tako da moramo računati na poteke zadev, ki bodo lahko kontraproduktivni za demokratični razkurs. Diskurs. Najlepša hvala. Vielen Dank, Eugen Freund. Najlepša hvala, Eugen Freund. Hvala lepa. Najprej bi čestitev Ani Fotigi in pa Čarl Stenoku za odlično upravno delo. Še vedno eh, nadaljujemo delo iz preteklosti, se držimo našega naslova. Naj vse spomnim na to, da leta 2016 smo imeli srečo in smo predstavili prvo poročilo o boju proti propagandi in pa lažnim informacijam. No, takrat je bilo vse skupaj nekoliko šokantno. Nismo se vsi strinjali o tem, da propaganda dejansko obstaja in da je to sovražni instrument eh, proti Evropski uniji in pa partnerjem EU. No, ampak sedaj je realnost jasna in danes imamo pred seboj še eno odlično poročilo in upam, da bo tudi to poročilo naletelo na široko podporo na jutrišnjem glasovanju. Rad bi podaril tri glavne točke, ki se meni zdijo najbolj bistvene in so jasen korak naprej. Če to premenujemo s prvim poročilom iz leta 2016, kot prvo. Sedaj pošiljamo zelo jasno odločeno sporočilo. Imamo ciljno usmerjene sankcije proti tistim, ki so odgovorni za propagando ter pa lažne informacije. In torej, če nekdo takšne stvari počne, mora biti za to tudi odgovoren. In mislim, da takšne ciljno smerene sankcije bodo dober preventivni ukrep. Eh, ne samo glede propagande in pa lažnih informacij, ampak mislim, da te ukrepe lahko uporabimo tudi sicer, če želimo se bojevati proti tistim, ki ehm, so tukaj okoli nas in v bistvu. Um, veliko govorijo o propagandi in pa o dezinformacijah na napačen način. Potem naprej, tukaj imamo tri projektne skupine za um, vzhod, za Zahodni Balkan ter pa za jug. Imamo tri projektne skupine, ki zajemajo kar široka območja, tudi to območje na jugu pri zadnji skupini. Mislim, da moramo podpreti te tri ekipe tako da bodo te ekipe uresničile svoje veliko poteze načrte. In potem še nekaj. Naslednji svet in pa visoka predstavnica morata nameniti zadosti virov in pa sredstev za to področje, tako da bomo dejansko imeli pred seboj širok nabor instrumentov ter pa zmogljivosti, zato da se bojimo proti lažjim informacijam in pa propagandi. Torej, kolegi, In kolegice, sem prepričan, da bo naše poročilo še en korak naprej v smeri pravih učinkovitih strategij za boj proti propagandi in palašnim informacijam. Glejte, to niso neki teoretični ukrepi, to so zelo praktični um, ukrepi in mislim, da je to koristno tudi pred naslednjimi evropskimi volitvami. Hvala. Thank you, Peters. Hvala lepa, Petras Ostevičius. Sedaj pa zelene, Rebeka Harms. Tudi sama bi se rada zahvalila Charlesu Tenoku. Kot eh, poročevalec eh, v senci je zelo dobro vodil srečanja poročevalcev v senci. Ana Futiga je pripravila to poročilo drugič in zelo dobro. Tako kot Petras Avštrevicius, tudi jaz menim, da moramo priznati, da je bilo ob pripravi tega poročila koristno to, da smo si v mestnem času vsi nabrali več eh, izkušenj glede Eh, rokovanja oziroma odzivanja na neprijazno, če se previdno izrazim, propagando, ki prihaja iz eh, tretjih eh, držav. Tu imamo v mislih Rusijo, gre za umešavanje v kampanjo o Brexitu in umešavanje v Trumpovo kampanjo v ZDA. Tudi nemške volitve smo sedaj bolje analizirali in eh, sedaj imamo boljši pregled nad zunanjimi vplivi. Upoštevati je treba tudi aktualno stanje. Če si pogledamo gibanje rumenih jopičev v Franciji, ugotovimo tudi, da prihaja do ruskih vplivov. In eh, mislim, da je to relevantno tudi za razprave, ki potekajo v našem parlamentu. Mislim, da bi morale biti nekatere institucije bolj eh, angažirane in se res eh, konkretno zoprstaviti to vrstni propagandi. Treba pa se tudi vprašati, kako poštevati to tanko ločnico, kako preprečiti, da ne začnemo z antipropagando. Pri tem poročilu je dobro prav to, da jasno zariše to ločnico. Z lastno propagando se ne bomo mogli boriti proti takšni neprijazni pri propagandi. Razkrivanje laži, ki se ucepljajo v javno mnenje, je treba jasno razkrinkati. Z neodvisnim novinarstvom moramo doseči več. Na tem področju bi morali storiti več. Tako da mm, pravočasno bomo sprejeli to poročilo tudi v kontekstu pobude, ki jo je proda, podala komisarka Jurova. Tako da pokažemo, da je tudi Brusel pripravljen. Um, podpreti to vrstne prizadevanja. Torej, računam na podporo tudi za to pobudo gospe Jurove. In še enkrat najlepša hvala za um, delo, ki ga je upravil Charles Tenok. Hvala lepa, Rebeka Harms. Sedaj pa gospod uh, Kosu, je pa še zadnji seznam. Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Mi smo bili pričati na tem glasovanju tudi precejšnjemu številu vzdržanih glasov, zlasti strani skupine socialistov moti nas kar nekaj stvari. Najprej, natančno je treba opredeliti, kaj je to propaganda, kaj so to lažne informacije. Zelo nas skrbi to, da bi ta mehanizem skupnosti privedel do cenzure oziroma do avtocenzure novinarjev. To pa bi negativno vplivalo na celotno ozračje, v katerem tudi poteka komunikacija v Evropski uniji. Mi nasprotujemo nekaterim pobudam v tem kontekstu, naprimer, ko pravite, da bi morali kaznovati novinarje. Zanimivo, da je bil ta predlog podan v okviru skupine Alde. Zaenkrat, če nimate jasnih dokazov, da so se Rusi les umešavali v volilne procese v Evropski uniji in tudi v ZDA. Vidimo, da me tudi gospa Harams, ki je rusofobinja, skuša zdaj prekinjati med tem govorom. Voljivci v večjih državah so se pač odločili, da bodo kaznovali nekatere stranke, zato ker jim več ne zaupajo, zato ker so obrale preveč neoliberalno usmeritev iz Bruslja. Da bi zdaj odgovornost za to prelagali na Rusijo, pa temelji na teorijah, ki smo jih razveljavili že kar nekaj let nazaj. Namreč vi obravnavate državljane kot neka prazna bitja, ki jih lahko kdorkoli napolni s kakršnokoli propagando. To je more biti izvedljivo samo, če je teren primeren za to. Vi skušate v okviru tega poročila zgolj oslabiti odnose z Rusijo. Nimate namreč nobenih jasnih in do, zanesljivih dokazov v zvezi s tem, da so se Rusi dejansko mešavali v volitve. Je pa res, da Rusija, Kitajska, Severna Koreja in druge zelo radi izpostavljate. Ne izpostavljate pa Saudove Arabije ali Turčije. Naprimer, vi se spotikate samo ob tiste, ki vas motijo. Potem omenjate tudi NATO. Ne vem, ali lahko omenjate NATO v okviru komunikacije. Mislim, da bi s tem, če bi omenili NATO v kontekst komunikacije, vnašali tudi vidik varnosti. Mislim, da se ti predlogi v sedmih in osmih, sedmem in osmem odstavku dotikajo tudi vprašanja človekovih pravic in mislim, da je to v nasprotju z uh, načeli, ki jih mi zagovarjamo. Ne vem, kako boste zaščitili potem novinarske vere in druge. Če besedila ne boste spremenili, bomo mi glasovali proti. Hvala. Hvala lepa, kolega Koso. Še dva govorca, Ana Gomes in pa Klod Fleckenstein. Še kdo? Ne? V redu, Ana Gomes. Je prva. Hvala mislim, da je jasno, da prihaja do mešavanja. In glede, glede opredelitev, sama bi rekla, da tukaj govorimo o lažnih novicah na vsak način. In vidimo, eno so um, domnevna dejstva, drugo pa je realnost. In potem Nekateri želijo prikazati to izkrivljeno realnost. S tem želijo doseči določene politične rezultate, kot naprimer Brexit. Tukaj, gledajte, so stvari jasne. Eh, novinar iz Guardiana in Pad Observerja je pokazal, da so se Rusi vmešavali v ta proces Brexita. Eh, delovali so nekateri v britanski javnosti in so financirali torej, boj za Brexit. Potem naprej, naprimer, imamo tudi kaj povezave za Cambridge Analytico. In tukaj smo videli, da so se osredotočili določene posameznike eh, preko podatkov. Torej, to je vse jasno, ne moramo tega zanikati. Preiskovalno novinarstvo. Mislim, da je ključno. Um, mislim, da ti preiskovalni novinari, ki sem jih omenila, nekako niso pristranski. In še nekaj. Um, Marina Pen ni zanikala naslednjega, um, čež da so njeno prvo kampanjo v Franciji uh, financirali v, um, iz ruskih bank. Ona tega ni zanikala tudi potem, ko so to jasno razkrili. Skratka, to je vse jasno. In gledajte, jaz seveda ne gre samo za Rusijo, kot je bilo že rečeno. Tukaj so še drugi režimi, ki imajo politične cilje. Um, samo zato, ker um, ehm, in pač niso všeč um, demokracija, pluralnost, stališč in podobno. In seveda, ja, tukaj vključujejo tudi Saudsko Arabijo in pa Turčijo. Um, to so te države, ki so problem. In gledajte, potem te države kupujejo ljudi, kupujejo politike, uh, kupujejo politike kot take, zato da se potem predstave neka retorika, ki ne omogoča demokratičnega izražanja mnenja. Skratka, vsega tega ne moramo zanikati, to se dogaja in zato podpiram te predloge sporočila. Hvala. Finally, Hvala lepa še Knut Fleckenstein za konec. Like, uh, to... Hvala. Uh, imamo odgovor za Guje. Glede, sam nisem kakšen velik sovražnik uh, Rusije. Uh, In če niste pripričani v to, bom to predstavil tudi jutri, do povdne, boste videli, da je to res, kar pravim. Ampak gledajte, dejstva so dejstva. Pa tudi, če bi rekli, gledajte, niso samo eni krivi, um, češ tudi, mi moramo prositi določen del odgovornosti pri propagandi. Ne bi tega rad primeril, ampak gledajte, samo da rečem, da ni 100% vse. Ampak gledajte, česa se ne mora prevoščiti ne moramo kar zanikati problema. In potem, kot drugo, ne moramo dovoliti cenzuriranja ali pa proti propagande. Mislim, da to poročilo odraža realnost. In tukaj se ne zahteva proti propagande ali pa kaj takšnega, če se ne želimo. Prav zato bom lahko podprl to poročilo tudi pri glasovanju. Ker, gledajte, nikomu ne bomo naredili usluge, niti nam, niti Rusi, če rečemo, če še ja, to se dogaja na vseh straneh, pač tako je. Ne, ne, to ni isto. In moramo se odzvati, nekaj storiti. In tudi Rusija gotovo um, nas bo potem bolj spoštovala, če ne pa, da se tukaj spuščamo na kolena in jih nekaj prosimo. Hvala lepa, Knut Flekerštajn in drugih komentarjev. Sedaj pa še časovnica pri tem poročilu. 22. januarja bomo glasovali v Afetu, na plenarnem zasedanju pa gotovo februarja. No, že sedaj malce zamujemo ampak sedaj smo pri peti točki. Tu gre za priporočilo svetu komisiji pod predsednici visoke predstavnici Unije za zvonanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporozumu med EU in pa Uzbekistanom. Tukaj sem sam poročevalec. Torej sedaj govorim kot poročevalec, ne predsednik. In sicer Že od leta 1999 imamo sporazum z Uzbekistanom. 23. Ehm, novembra 2018 pa smo začeli z novim pogajanjem. Sedaj želimo predvsem ohraniti politični dialog med EU in Uzbekistanom. Želimo spodbujati reforme na vseh področjih, tako da bomo prišli do stabilnih institucij, ehm, do pluralnosti političnih stališč in pa dobro delujočega sodnega sistema ter pa varnostnih eh, politik in EU želi to spodbujati, enako tudi spodbujati poslovno zrače v državi, prav tako tudi želimo podpirati njihov pristop v svetovno trgovinsko organizacijo. AFET je septembra 2018 obiskal v Uzbekistan in tam smo dosegli napredek. Mene tam sicer ni bilo nažalost, ampak eh, obisk je bil dober. Kolegi pravijo, da so videli znate napredek v državi, sploh od prejšnjega obiska Afeta leta 2011. Od leta 2016 je nov predsednik sprejel nove reforme in uzbekistanska nova zrana politika je sedaj sprostila regionalno sodelovanje in prispevala je k mirovnemu postopku tudi v Afganistanu. Še en primer pozitivnih sprememb. Eh, spustili so večino političnih zapornikov, nov parlament sedaj um, bolje deluje tudi nevladna organizacija ima več eh, prostora za svoje delo. No, človeka pravice so še vedno problem in moramo predvsem um, še vedno misliti na spoštovane človeka pravice tudi v prihodnosti. In še nekaj, za konec EU mora podpirati Uzbekistan v njihovih eh, domačih reformah, pa tudi pri njihovi zvonanje politike, pri odpiranju mednarodni skupnosti in pa regionalnem sodelovanju. In še nekaj, EU se mora izpogajati o sodobnem ambicioznem sporazumu, ki bo zamenjal trenutni sporazum PCA. To je vse z moje strani. Sedaj pa poročevalci v senci iz SND nikogar, Charles Tenok za EKR pa je prvi na seznamu, prosim. Oh. Mikrofon, prosimo. I, I intervene, but, uh... No, pravzaprav se nisem nameraval oglašati, ampak um, bom se nekaj povedal tako bolj na prvo žogo. Um, to je odlično poročilo in naša skupina je vedno želela te Srednje Azijske republike uh, pridigniti v Evropo oziroma želimo ukrepiti gospodarske in politične povezave med temi državami. Uh, in pa Evropo. No, v preteklosti smo imeli težave zaradi temeljnih pravic in človekov pravic v teh državah. Ni bilo prave demokracije, uporabljali so naprimer otroško delo in podobno. Ampak um, vse to ste menili v svojem poročilu, gospod predsednik. Mislim, da sedaj lahko ukrepimo boljše politične in pa trgovinske povezave in tako bomo tudi um, lahko bolj pritisnili na tamkajšnjo vlado v Taškentu, da se situacija na nekaterih področjih um, še izboljša. Hvala. Hvala. Gospod uh, Benny Fej um, je želel besedo iz SND. Prosim, um, besede vaše. Mislim, vas videl prej. Hvala lepa, predsednik. Osupljivo je videti, kako so se spremenili odnosi med Evropsko unijo in Uzbekistanom v roku enega mandata. Partnerstvo o sodelovanju se izvaja deloma zaradi hudih težav, ki so se pojavljale predvsem na področju prisilnega dela in del dnevnih pogojev, smo prekinili izvajanje sporazuma na področju tekstila. Ampak v tej državi so predvsej spremenili svoj pristop tudi, ko gre za otroško delo. Pred dvema letoma je parlament odstopil od sodelovanja na področju tekstila prav zaradi težav, ki so se pojavile z otroškim delom. Zdaj pa podpisujemo podoben sporazum, kot smo ga podpisali s sosednjo državo Kazahstanom. Lahko uporabim isti diskurs. Razmere, kot so te, o katerih govorimo, postavljajo pod vprašaj vse te sporazume, ki jih sklepamo kot Evropska unija z tretjimi državami. Ali res lahko ti naši odnosi karkoli spremenijo? Seveda je treba upoštevati tudi to, kdo je trenutno na oblasti v Uzbekistanu. Upoštevati moramo tudi novo usmeritev gospoda predsednika Uzbekistana, ki si želi, da bi ta država postala bolj odprta tudi do sosednjih držav, čeprav ima s temi državami zgodovinsko gledano zelo napete odnose. Potem, kaj se dogaja z Ligo Drogun v Tadžikistanu, Namreč tam je nekaj let nazaj grozilo, da bo izbruhnila regionalna vojna. Potem, kakšno je sodelovanje z Kazahstanom, ko gre za Aralsko jezero, kako tudi Združeni narodi tu pomagajo, zato da bi razrešili to veliko katastrofo v 21. stoletju. Skušamo na nek način oblikovati nove regionalne odnose. Kar pa zadeva samo državo, napredek je bil dosežen, ko gre za človekove pravice, ko gre za izpuščene politične zapornike. Res je, da imajo tudi mednarodne organizacije na področju človekovih pravic zdaj zagotovljen boljši dostop do države. Je pa tu problematičnih še kar nekaj vprašanj, naprimer, ko gre za organizacijo sindikatov, ko gre za preganjanje oseb LGBTI. Kar nekaj težav bo treba še razrešiti tudi na področju dela, kot sem že na začetku omenil. Namreč eh, vedno bolj pogosto se v sektorju bombaža in svile poslužujejo prisilnega dela, gre za sistematičen pristop na tem področju. Poleg tega niso zagotovljene temeljne pravice, ni dovolj pluralizma, premalo prostora zagotavljajo delovanju civilne družbe, tudi zaporniški sistem je precej slabo delojoč, tudi gospodarstvo kot takšno ni ravno cvetoče. Res je, da je to priporočilo dobro pripravljeno. Se zahvaljujem predsedniku McAllisterju, ker je pripravil dobro besedilo. Vseeno pa bomo vložili nekaj predlogov sprememb, zato ker želimo nekatere dele besedila dopolniti, zlasti, ko gre za zaščito temeljnih pravic manjšin. Hvala. You, Hvala, kolega Benefe. Iz Alden pa zelenih nikogar in gospod Šolc za GUE. Vi ste naslednji, gospod Šolc. Hvala lepa, predsednik. In hvala lepa poročevalcu za predlog poročila. Se strinjam, da moramo spregovoriti o izzivih iz te države. Ta država je še vedno v sredi preobrazbe. Marsikaj se je izboljšalo, v zadnjih nekaj letih, ampak še vedno nismo prišli do resničnega napredka. Še vedno je kar nekaj protislov in pa težav pri razvoju in pa pri izvajanju reform v državi. Se strijam s kolegi. Res je, da je prišlo do znatnega Um, napredka pri trajnostnem razvoju, pri gospodarstvu in podobno. Gospodarstvo je raslo, sedaj želi diversificirati gospodarstvo. Uh, prej je bila zelo poglavitna samo bobažna industrija, ampak sedaj torej je prišlo do sprememb, ampak ta preobrazba pa je pripeljala v politično vodenje, ki želi ohraniti vso moč v rokah vladajoče elite. V svojem poročilu ste predvsem spregovorili o temeljnih pravicah, političnih pravicah, temeljnih soboščinah. In tukaj ste izpostavili nekatere težave in mislim, da je prav, da se to podari kot problem. Pa še nekaj. V Katovicah smo sedaj imeli konferenco o izvajanju pariškega sporazuma glede podnebnih sprememb. Zato mislim, da sploh, ko govorimo o tej republiki, moramo misliti na to, kako bodo zaščitili vodne vire in kako bodo ponovno uporabili vodne vire na področju splošnega gospodarstva v državi. Ta voda mora biti uporabna v korist vseh državljanov predvsem mora zlasti na tem področju bolje varovati okolje. Skratka, tukaj mislim, da je prav, da EU razmišlja o tem, kako ukrepiti odnos to državo, ampak zlasti moramo misliti na to, da bomo um, še izboljšali stanje v državi zlasti na političnem, gospodarskem in pa okoljskem področju. Hvala lepa. Okay, Najlepša hvala, Helmut Šolc. Še dva sta se prijavila k besedi Mihajl Galar in, Mih in Ana Gomes. Še kdo? Če ne, Mihajl. Dank, uh, für... Najlepša hvala. Hvala za poročilo in za mnenja poročevalcev v senci. Mislim, da vam lahko v veliki meri pritrdim. Imel sem priložnost, da sem v zadnjem letu se seznanil situacijo v tej državi in tudi s tematikami, ki ste jih izpostavili vi. Z psihološkega vidika se mi zdi zelo pomembno, da smo sedaj odprti tudi za obravnavo vprašanj glede področja tekstila in otroškega dela. Dobro je, da smo zadeve sedaj razrešili. Sedaj lahko izhajamo iz tega, da tudi vladi leži na srcu, da do otroškega dela na tem področju ne bo več prihajalo. Tako da to ni več pereč problem. Tega torej mm, ne tolerirajo več, ne dopuščajo več, da se to dogaja. Zadeve so se spremenile, in to je dobro z vidika zaščite otrok in spoštovanja človekovih pravic. Občutek sem imel, da si ta država želi tesneje sodelovati z nami in ko sprejemamo nov celoviti sporazum, bi ta pristop pozdravil. Vse, s katerimi sem se sestav, sem vedno spodbujal. Spodbujal sem jih, da mm, razširjajo mm, svoja prepričanja, torej da ne bo šlo samo za pristop od zgoraj na vzdolj. Treba je zagotoviti, da bo reformni val zaobjel ne samo vladne vrste, ampak tudi širše prebivalstvo. In v razpravah, v dialogih sem postal prepričan, da je na voljo dovolj ljudi, ki to podpirajo in to je koristno za samo državo in tudi za nas. Hvala. Hvala lepa, Mihajl Galer, še Ana Gomes. Pred nekaj leti sem bila v Uzbekistanu, mislim, da leta 2008. Težave s človekovimi pravicami so bile takrat res hude vodilni v državi so zanikali te težave, še posebej v nebo pijoč problem, ki se je pojavljal zaradi otroškega dela. Leto sem bila tam ponovno z delegacijo AFETA in videla sem te spremembe, ki so jih dosegli. Dinozavr je umrl in potem je nov voditelj osvobodil državo. To se je zgodilo v Uzbekistanu, ravno nasprotno od tega, kar se je zgodilo oziroma se dogaja v Kazahstanu, kjer ta dinozavrna oblasti še kar zatira ljudi. V Uzbekistanu je bilo vse skupaj precej čustveno, ko smo se srečali z nekdanjimi političnimi zaporniki, ki so jih izpustili, rekli so, da čutijo razliko v zraku. Seveda, kot so rekli ostali kolegi, ogromno problemov še ostaje in jih bomo morali nasloviti, so se pa razmere spremenile, odnose je spremenil. V tej državi so se dogodile spremembe ne zgolj zaradi zunanjega pritiska, zaradi pritiska Evropske unije, temveč zato, ker razumejo, da je v interesu države, da postane bolj odprta, da sprejme kritične pripombe, da poišče načine, kako se odzvati na te pripombe. In če obstaja država, kjer je evropski dialog na področju človekovih pravic doprinesel k čemu, je to Uzbekistan. Naš sporazum je prinesel pozitivne rezultate. Hvala. You, Hvala lepa, Ana Gomeš. Nihče drug ne prosi za besedo. Rok za uložitev predlogov sprememb je 23. januar do 11. ure zjutraj. Odbor bo o tem glasoval 21. februarja, na plenarnem zasedanju pa naj bi o tem glasovali marca in sicer na drugem plenarnem zasedanju. Pred zaključkom razprave pa bi besedo seveda rad predal še gospodu Borisu Jaročeviču, vodi oddelku za Srednjo Azijo v službi za zonanje delovanje. Izvolite. Najlepša hvala v imenu Evropske službe za zonanje delovanje bi rad povedal, da to vaše poročilo prihaja ob pravem času. Služba za zonanje delovanje in Evropska komisija bosta v prvem tednu februarja obiskali Taškent, pogovarjali se bomo o novem sporazumu, šlo bo za celovite pogovore. Uzbekistanci so sestavili svojo ekipo z visokimi uradniki, kar jasno kaže, da jih zanima ta tematika. Še nekaj pripomb bi imel. Reformni proces v tej državi se nadaljuje. Leto 2019 je bilo razglašeno za leto socialnega razvoja in aktivnih naložb v, v Uzbekistanu. To tudi dobro odraža trenutne prednostne naloge. Gospodarske reforme napredujajo. Prvič se je zgodilo, da so Standard Poor and Fitch izdali bonitetno oceno tik pred Božičem in ta ocena je dobra. Omenili ste tudi Svetovno trgovinsko organizacijo. Poleg tega pa se bo Uzbekistan pridružil tudi GSP. GD za trgovino bo odpotoval v začetku februarja v Taškent svojo misijo glede človekovih pravic. Slišali smo, da so izpustili politične zapornike, bi pa rad izpostavil tudi to, da je reforma pravosodja že prinesla prve rezultate. Naprimer, prišlo je do oprostitev v Uzbekistanu. Leta 2016 jih je bilo 28, lani pa kar 600. Na koncu bi rad podaril še to, da bomo pripravili novo strategijo za osrednjo Azijo nekje do sredine maja. Ta strategija pa bo upoštevala tudi razvoj dogodkov v regiji in tudi v Uzbekistanu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Jaručevič. Bi še kdo imel kakšen komentar? Ne. Obvestil sem vas že, dokdaj morate predložiti predloge sprememb. Obvestil sem vas tudi o nadaljni časovnici, kar pomeni, da gremo lahko naprej na šesto točko. Deset minut smo namenili tej temi. Gre za gradno zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov in medijacijo. 6. decembra smo se prvič o tem pogovarjali, zdaj bomo razpravljali o drugem predlogu. Predlogi sprememb so že bili uloženi, Soraja Pust, ki je poročevalka, pa bo povedala, kaj se s tem dogaja. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom za vse prispevke k temu poročilu. 182 predlogov sprememb ste uložili. Želite okrepiti institucionalne zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov in za medijacijo. Na to se nanaša večina predlogov sprememb. Bi vas pa rada opozorila še na naslednje vidike. Kot prvo, vzpostavitev svetovalnega odbora Evropske unije na visoki ravni za preprečevanje konfliktov in medijacijo v okviru urada Mogherinijeve. Oblikovali naj bi tudi nabor višjih uradnikov na področju preprečevanja konfliktov in na področju medijacije. Mislim, da so tudi Združeni narodi vzpostavili podobno strukturo v okviru novega generalnega sekretarjata. Gospod Danžon in gospod Kastaldo predlagata, da se ta predlog črta, ne razumem zakaj. Druga zadeva, imenovali naj bi tudi posebnega odposlanca Evropske unije za mir in za preprečevanje konfliktov in medijacijo. To predlaga gospa Valero. Res potrebujemo jasno predeljen mandat na tem področju, da bomo lahko spodbujali ta vprašanja na vseh ravneh. Pogovorimo se o tem, kako naj izvajamo ta mandat. Vzpostavitev dodatnega medinstitucionalnega mehanizma bi bila dobrodošla, naprimer namenska delovna skupina za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Tudi na tak način bomo lahko okrepili institucionalne zmogljivosti za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Ti horizontalni mehanizmi so zelo učinkoviti, so pragmatični, tako bomo veliko lažje usklevali institucionalno delo v Evropski uniji na terenu samem. Kar pa zadeva namenske delovne skupine sveta za preprečevanje konfliktov in medijacijo, tudi nekaj takšnega bi potrebovali. Namreč svet mora vrstiti to točko visoko na svoj dnevni red, ukrepiti mora svoje delo tudi preko ciljno usmerjenih ukrepov. Prosila bi vas za podporo mojega predloga spremembe 160 za oblikovanje Evropske ženske mreže Mediator. Takšna regionalna mreža že obstaja v Afriki in v nordijskih državah. Tudi Evropska unija bi morala imeti takšno mrežo. Kar zadeva institucionalizacijo evropskih postopkov, tu bi vas prosila za podporo predloga, da se oblikuje nabor medijatorjev. Trenutno trenutni in nekdani člani Evropskega parlamenta, pa tudi podpredsedniki, ki so se ukvarjali s podbujanjem dialoga, bi lahko bili člani. Kolega Tenok je rekel, da bi morali pomagati pri oblikovanju nadaljnih demokratičnih procesov tudi pri organizaciji volitev. To je predlog spremembe 163. Strinjam se s tem, da bi morali ženske vključiti v mirovne procese. Okrepiti je treba tudi delovanje civilne družbe na področju preprečevanja konfliktov in na področju medijacije. Kar zadeva proračun, če želimo, da bi Evropska unija delovala učinkovito na področju preprečevanja konfliktov in medijacije, moramo absolutno zagotoviti to, da bo večletni finančni okvir predvidel dovolj namenskih sredstev v ta namen. Nekateri poročevalci v senci so predlagali, da bi to vrstna namenska sredstva črtali, smajene pa seveda zanima, zakaj so takšnega mnenja. Veselim se že konstruktivnega dialoga v duhu kompromisa in sodelovanja. V četrtek 24. bomo imeli sestanek ob pol dveh, kjer bomo skušali oblikovati kompromisne predloge. V AFET-u naj bi glasovali 2. februarja, na plenarnem zasedanju pa na prvem plenarnem zasedanju marca. Hvala. Hvala lepa, Soraya Post. Deset minut imamo na voljo za to točko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 se vas je prijavilo k besedi. 20 minut že zamujamo. 35 točk moramo danes obdelati. 80 strani je v točkah za nagovor predsednika, kar je verjetno rekord. Prosim, da ste čim bolj kratki. Mihajl, govorim v imenu kolega Danžona, ki je poročevalec v senci iz ELS, bom prebral njegovo izjavo. Namen tega osnotka poročila je, da poda več priporočil, kako okrepiti zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov in medijacijo kar nekaj pozitivnih točk je v tem poročilu. Kot prvo, besedilo se dotika tudi temeljnih vprašanj, ta pa so v sami srčik evropske diplomacije. Preprečevanje konfliktov in medijacija sta bistvena elementa evropske zunanje politike. Cilj, da se poveča zmogljivost Evropske unije na tem področju, je zatorej dober. Še posebej, če bomo to dosegli s krepitvijo struktur, ki so namenjene to vrstnim področjem znotraj institucij. Gospod Donžon pa je vseeno skeptičen glede dodane vrednosti tega poročila. Nisem prepričan, ali je to vrstno poročilo res relevantno ob izteku mandata. Tudi glede vsebine imam pripombe. Besedilo je precej problematično, zato ker omenja preprečevanje konfliktov zgolj z vidika spolov oziroma enakopravnosti med spoloma, kar zmanjšuje obseg. Varnostni vidik ste, kot kaže, povsem zanemarili. Enakopravnost med spoloma je seveda pomemben cilj, ne sme pa to biti ključni razlog za pripravo tega poročila. Gospod Anžon je vložil predloge spremembe, zato da bi poročilo tudi z tega vidika malo bolje uravnotežili. Hvala. Hvala, Mihajl Gar. Charles Tenok, EKR. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam sem z veseljem podprl večji del tega besedila in vsebine. Se pa strinjam s kolegom iz ELS, ki pravi, da bi morali besedilo malce bolj uravnotežiti, da se ne bomo osredotočili izključno na vprašanje enakopravnosti med spoloma. Seveda so to pomembna vprašanja, obstajajo pa tudi številna druga pomembna vprašanja. Uložil sem kar nekaj predlogov sprememb. 163, 154, 116 govori o tem, da je treba konflikte obravnavati ločeno kot sui generis. Ne moremo imeti enega pristopa za vse konflikte. To nikoli ni primerno, glede na to, da gre za kompleksne posamične situacije. 154 govori o tem, da bi morali nekaj storiti tudi v okviru nagrade Saharova, da bi okrepili njeno vrednost. Prosim, da razmislite o tem. Veliko denarja smo porabili za opazovanje volitev za misije na tem področju, ampak nagrajencem nagrade Saharova pa ponudimo zgolj 50 tisoč evrov. Zato bi morda lahko to nagrado malce povečali, da bi priznali tudi ulogo nekaterih šampionov na področju zagovarjanja človekovih pravic, da bodo tudi oni lahko lažje odigrali svojo vlogo na področju preprečevanja konfliktov. Gospa Vautmans v imenu skupine Alde. Mikrofon, prosim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 Kolegice in kolegi, najprej hvala lepa kolegici Post za to zelo pomembno poročilo na področju preprečevanja konfliktov in medijacije. To sta ključna koncepta v zunanji politiki. Naj še enkrat podarim, ulaganje v varnost v partnerskih državah ni zgolj v interesu naših partnerjev, temveč tudi v našem interesu. Evropska unija mora še naprej igrati vodilno vlogo na področju preprečevanja konfliktov. Seveda je vse to. Mogoče zgolj, če bomo imeli na voljo dovolj zmogljivosti. Zato podpiram to poročilo. Vesela sem, da ste izpostavili tudi pomembno ulogo žensk v preprečevanju konfliktov in pri medijaciji. Ženske namreč nesorazmerno trpijo v konfliktnih situacijah, premalo pa jih vključujemo v preprečevanje konfliktov in v medijacijo. Zato sem uložila več predlogov sprememb. Ne gre zgolj za ženske, obstajajo tudi številni drugi deležniki, ki bi lahko znatno prispevali k preprečevanju konfliktov in k medijaciji, naprimer mladi. Mladi so naša prihodnost, zato bi jih morali pritegniti k delu. Potem so tu tudi številni drugi akteri, ki bi jih nujno morali vključiti, naprimer predstavniki vojske, tudi oni lahko znatno prispevajo na tem področju. Zato v svojih predlogih sprememb izpostavljamo vse te vidike. Hvala. Hvala lepa, gospa Vautmans. Gospa Valero. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. To osnovno besedilo je zelo dobro, soraja post je pripravila dobro poročilo. Dobro je, da se lahko pogovarjamo tudi o predlogih sprememb. Za zelene je preprečevanje konfliktov skupaj z medijacijo in mirom osnova za zagotavljanje miru v Evropski uniji. Nekoliko nenavadno se mi zdi, da danes razpravljamo o tej tematiki zgolj deset minut. Gre vendarle za izjemno pomembna vprašanja. Evropski parlament bi, po mojem mnenju, moral upraviti bolj poglobljeno razpravo s tem v zvezi. Dobro, ampak čas imamo, kolikor ga pač imamo, zato se moramo zdaj osredotočiti na ključne elemente. Naprimer, okrepiti je treba zmogljivosti, okrepiti je treba proračunska sredstva, tudi civilni vidik pri preprečevanju konfliktov in medijacije je zelo pomemben. Zagotavljati je treba mir. Videli smo, kakšen je predlog v zvezi s proračunom na tem področju. Instrument za mir in stabilnost bi se lahko uporabil v tem kontekstu. Komisija je sicer predlagala, da bi tu malce zategnili pas, da bi morali oklestiti sredstva. Prej je bilo govora o 13 milijardah evrov za sklad Evropske unije na področju obrambe, da bi zagotovili več vojaških zmogljivosti, da bi se tudi bolje lahko oboroževali. Tu pa se predlagata skromni 2 milijardi, morda 3 milijarde za preprečevanje konfliktov. Kar nekaj sredstev še ni bilo dodeljenih, zato bi lahko uporabili tudi ta sredstva. Instrument za stabilnost in mir pa utegne k malu kar izginiti. Zato se mi zdi, da bi morali storiti več, predvsem pri teh proračunskih vprašanjih. Hvala. Hvala lepa, gospa Valero. Gospod Kosu. Hvala, gospod predsednik. Vsaka pobuda, ki je namenjena spodbujanju preprečevanja konfliktov in medijacije predstavlja nekaj dobrega. Vendar naj povdarim, da mora biti vse vedno oblikovano prostovoljno. Ti mehanizmi pa morajo biti seveda predmet demokratičnega nadzora. To vrstne pobude pa ne smajo biti omenjene zgolj v takšnih dokumentih, ne smemo ostati zgolj pri dobrih namerah in lepih besedah. Storiti moramo več, tudi ko gre konkretno za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Potrebujemo integriran pristop na tem področju, spostaviti je treba tudi mesto posebnega odposlanca za mir, poleg vseh ostalih medinstitucionalnih mehanizmov, ki smo jih danes že omenili. 11. točka je pomembna. Dostop do informacij. Predvsem se mi zdi, da bi morali zagotoviti dostopne informacije v okviru praktičnih koristnih formatov. Ta mehanizem pa bi moral pomembno vlogo vedno dodeliti mednarodnim organizacijam, zlasti, ko gre za Združene narode, njihove agencije in podobno. Tudi to bomo omenili v svojih predlogih sprememb. Hvala. Hvala lepa, kolega Kuso. Nihče drug ne želi besede v tej razpravi. Hvala lepa za vse te prispevke. V odboru bomo glasovali 4. februarja in upamo, da bo na marčevskem plenarnem zasedanju od 11. do 14. marca potekalo glasovanje. Zdaj pa poročanje o predsedniških volitvah v Gruziji 28. oktobra in 28. novembra lani ter poročanje o predčasnih parlamentarnih volitvah v Armeniji. Te volitve so potekale 9. decembra. V obe državi smo poslali opazovalno misijo s šestimi do sedmimi člani, zastopane so bile skoraj da vse skupine. Lajma Andrekjene je bila vodja misije v Armeniji oziroma v Gruziji, v Armeniji pa gospa Hautala. Sodelovali smo tudi skupaj z OSEM in ODIHR-jem, tudi s Svetom Evrope ter z NATO. Zdaj pa bom besedo predal vodjema obeh misij, potem pa še ostalim članom. Če sta kolegici sploh v dvorani. Kolega Celar bo spregovoril v imenu gospe Andrikine, ki je vodila misijo v Gruziji. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, predsednik. Lajma Andrikijeni se upravičuje, ker je žal zbolela in danes eh, ni mogla priti v Bruselj. Zato me je prosila, da v njenem menju predstavim mnenje in podam poročilo glede poteka volitev v Gruziji. Kot ste že dejali, predsednik, je delegacija Evropskega parlamenta prisotna pri prvem krogu eh, volitev šest uh, poslancev je bilo, je sestavljalo to misijo in um, volitve so potekale v dveh krogih zaradi tega, ker v prvem krogu nobeden izmed eh, kandidatov ni dobil večine glasov, je bil potreben še drugi krog. Kot je običajno pri državah članicah OSEA, je delegacija Evropskega parlamenta sodelovala oziroma bila vključena v misijo, ki sta jo vodila OVSE in ODIHR. Tudi druge misije za opozovanje volitev so bile prisotne iz drugih parlamentarnih skupščin, ki so sodelovale v kontekstu mednarodnih misij za opozovanje volitev. Koordinat direktor za o, vse je bil Kristjan Vigenin, ki je bil nekdani ki je nekdani član Evropskega parlamenta, sedaj pa je predstavnik parlamenta v Bulgariji. Torej, mm, prisotni so bili opozovalci iz Sveta Evrope, iz OVSE-ja in prvič tudi iz NATO. Poleg um, programa. Z, ki ga je pripravila OVSE, ki je predvideval srečanje z vsemi pomembnimi kandidati na volitvah, je delegacija Evropskega parlamenta poleg tega imela priložnost tudi, da se eh, sestane z eh, takratnim predsednikom in eh, z ministerskim predsednikom Bahtacejem in z veleposlaniki držav članic in tudi drugimi delegacijami Evropske unije. Kot rečeno, ker v prvem krogu nobeden izmed 25 kandidatov ni prejel absolutne večine, smo, je potem bilo treba 28. oktobra izvesti drugi krok volitev. In eh, na drugem krogu volitev Na odločujočem krogu vodil, volitev je Soragi Švili, ki je nastopila kot neodvisna kandidatka, v resnici pa jo je podpirala vladajoča stranka Georgian Dream. Izvolili so jo z 51 2,5 odstotki glasov. Kandidat stranke ONM, Gregor Vašace, pa je prejel 50,5 eh, odstotka glasov. V prvem krogu pa sta imela oba kandidata približno enako odstotek glasov, tam okrog 37 do 38 odstotkov. Gospa Sora Višvili je bila na to razglašena za predsednico Gruzije 16. decembra lani. In to je bilo zadnjič, ko so potekale volitve predsednika v Gruziji neposredno. Naslednji predsednik pa bo izvoljen strani parlamenta zaradi tega, ker je bila vmes eh, spremenjena ustava. Potem glede dodatnih komentarjev kolegice Andrikijene, naj jih predstavim čisto na kratko, tako kot mi jih je napisala in sicer v angleščini. Veliko lahko povemo o teh volitvah in samem procesu. Naj začnem s pozitivnimi vidiki. Volitve so bile konkurenčne, profesionalno izvedene, kandidati so lahko svobodno izvajali svojo kampanjo, voljivci so imeli prosto izbiro. Nobenega nasilja ni bilo na dan volitev, čeprav so se tega bali. Valbetaj. Pri tem pa moram reči, da je bila volilna udeležba tam okrog 50 odstotkov, v prvem krogu pa še nekoliko nižja. Toliko, verjetno bi pričakovali kaj več. Sedaj pa, kot pravi kolegica. Nažalost pa je ta volilni proces bil tudi malce omadeževan. Prepogosto so se osredotočali na negativno kampanjo, na osebne napade, tudi na hude obtožbe v tem predvolilnem procesu, namesto da bi se osredotočali na pozitivno prihodnost države. Ta negativni trend pa je bil še toliko hujši v drugem krogu volitev, kjer je prišlo do žalčne retorike. Medijska krajina je bila še toliko bolj polarizirana v drugem krogu, tako na zasebnih kot javnih kanalih. To pa ni prispevalo k nepartnerstvu k razpravam med kandidati, ki ne bi bile očitno v korist enega ali drugega. Prišlo je tudi do verbalnih napadov, višjih uradnikov in tako naprej. Seveda je delegacija Evropskega parlamenta obtožila te napade, oziroma obsodila te napade v prvem krogu, potem je to očitno imelo nek vpliv v drugem krogu volitev, kajti v drugem krogu takšnih napadov ni bilo. Kljub določenim izboljšavah pa so se pojavile določene težave glede financiranja kampanje, podobno kot v letu 2016. Neodvisni kandidat, ki ga je podprla vodilna stranka, je zbral več donacij kot vsi ostali kandidati skupaj. Glede polarizacije medijev, ni enakopravnega polja, kjer bi vsi lahko delovali enako. Najbolj osupljiv primer neprimerne porabe sredstev pa je, da je pred drugim krogom volitev nekaj dni predtem bilo objavljenih kar nekaj podatkov o 600 tisočih posojilojemalcih, ki naj bi bili dolžni kar 500 milijonov evrov. V skupni parlamentarni izjavi je bilo to ravnanje sicer obsojeno. Na dan volitev je sicer prišlo do določenih primerov strahevanja strani koordinatorjev v strankah. Ti so bili prisotni na voliščih. Med. Volilna zakonodaja tega sicer ne prepoveduje, ampak vodilna stranka je s pomočjo SMS poročil in telefonskih klicev bila zelo aktivna. Če potegnemo črto. Drugi krok volitev je bil označen kot korak nazaj v primerjavi s prvim krogom, čeprav je bilo nekaj pozitivnih elementov. Volitve so predvsej razklale državo. Zato pozivamo k temu, da v državi zdaj poskrbijo predvsem za celjenje teh ran. Kar pa zadeva oba kroga volitev, Evropski parlament je podal precej kritične pripombe v zvezi s tem, kako se je volivni proces vodil, zlasti glede na to, da imamo pravka z državo, ki želi postati država kandidatka in ki je ena od vodilnih držav v tej regiji. Parlamentarne volitve naj bi potekale 2020. leta. Upam, da ti postopki ne bodo negativno vplivali na te volitve. Gruzijski politični in institucionalni razvoj mora seveda temeljiti tudi na tem, kaj se dogaja trenutno z okupiranim ozemljem. Hvala lepa, gospod Celar. Zdaj pa gospa Hautala ki je ravno kar prispela v dvorano. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z veseljem bom odbor obvestila o naši opazovalni misiji. V Armeniji so potekale parlamentarne volitve 9. decembra, šlo je za zgodne volitve. Gospod Farija, gospa Pitera, gospod Celar, gospa Mudi in gospa Haram so bili poleg mene člani te opazovalne misije. Evropski parlament je skladno s svojo prakso prišel v Erevan tri dni pred volitvami. Deležni smo bili briefinga tudi z Odiherja. Uh, tudi strani relevantnih deležnikov, naprimer predstavnikov medijev, civilne družbe in političnih strank. Jasno nam je postalo med temi srečanji, da bodo volitve bile precej drugačne v primerjavi s prejšnjimi v Armeniji, torej preden je nastopila revolucija aprila in maja leta 2018. Pripravili smo tudi sklepe, skupaj z Svetom Evrope in OVSEJEM. Te sklepe odločno podpiramo. V sklepih pa povdarjamo, zdaj citiram, volitve so potekale ob spoštovanju temeljnih pravic, volitve so bile deležne obsežnega zaupanja javnosti in upam, da se bo to hranilo tudi v okviru naslednjih volilnih reform. Nadaljujem s citatom. Odprta politična razprava je potekala tudi v medijih, s tem se je tudi kampanja precej razširila. Je pa res, da je bilo na spletu kar nekaj podžigajočih komentarjev, kar nas je zaskrbelo. Konec citata. V letu 2017 smo izpostavili, da je bil ključni problem ta, da je prišlo na volitvah do ponarejanja glasov, do pritiska na voljivce, da je to negativno vplivalo na samo konkurenčnost. Tokrat pa je na volilni dan vse potekalo miro, mirno, lahko pa damo pozitivno oceno za vse faze. Te volitve so bile organizirane res zelo na hitro, ker eh, so bile to zgodne volitve. Ugotavljamo pa, da je osrednja volilna komisija lahko zelo hitro organizirala volitve, zelo učinkovito so se odzvali tudi ostali organi, ki so preverili, ali se dosledno izvaja veljavna zakonodaja. Mislim, da moramo res pohvaliti učinkovito delo v tem težavnem kontekstu in v zelo kratkem časovnem okviru. Nekaj kritičnih pripomb je sicer letelo na zakonodajni okvir, ampak naj bom bolj natančna. Kaj smo ugotovili? Kaj je bilo problematično? Financiranje kampanje, zahteve do državljanov, volilni imeniki in krepitev udeležbe žensk v volilnih procesih. To so točke, ki jih bomo morali še obravnavati v okviru sprememb k trenutno veljavni zakonodaji. Upam, da bo do tega prišlo k malu. Upam, da bo to prednostna naloga za armensko vlado in tudi za nacionalni parlament. Vsakršna reforma pa mora potekati na vključujoč način. Vključiti je treba tako opozicijo, kot tudi civilno družbo. Gospod predsednik, kar pa zadeva vdeležbo civilne družbe v volilnih procesih. Te organizacije so pravile zelo podrobno delo in mislim, da bi jih morali tokrat res pohvaliti. Prav svežujoče je videti, da se je prvič toliko predstavnikov civilne družbe uspelo dogovoriti s predstavniki na oblasti in s predstavniki večine političnih strank. Mislim, da so zaradi tega tudi vzbudili veliko večje zaupanje javnosti v volilni proces ministerski predsednik Pašinjas je prejel več kot 70 odstotkov glasov oziroma njegova stranka jih je prejela. Pričakovanja so zelo visoka tudi glede izvajanja reform, glede zagotavljanja boljših delovnih in življenjskih pogojev v Armeniji. Verjetno veste, da je Armenija v zadnjih nekaj mesecih bila stalno na dnevnem redu Evropske unije, ko gre za zonanje politične odnose. Podpisali in začasno smo že začeli izvajati okrepljeno celovito partnerstvo, tako imenovano CEPO. To je zdaj naš načrt za nadaljne sodelovanje. Vključuje pa odločno podporo za reforme in tudi finančno podporo. Če bo armenska vlada prosila za dodatno podporo pri teh potrebnih reformah, jim moramo pomagati še dodatno. To je skladno z našimi zavezami, ki smo jih sprejeli v okviru poglobljenih odnosov z Armenijo. To bo koristilo vsem armenskim državljanom. Na koncu, gospod predsednik, pa bi rada izrekla prisrčno zahvalo vsem kolegicam in kolegom, tudi kolegom iz drugih parlamentarnih eh, skupščin, še posebej Uršuli Gasik, veleposlanici in njeni ekipi iz ODIHR za odlično sodelovanje. Hvala lepa tudi službi za zvonanje delovanje, še posebej veleposlaniku Svetovskemu in njegovi ekipi za odločno podporo med misijo. Tokrat res lahko sklenemo, da rezultat dejansko odraža voljo ljudi. Temu ni bilo tako aprila 2017. Najlepša hvala, Heidi Hautala, hvala za poročilo. Sedaj pa mislim, da je najbolje, da dam besedo Sačadu Karimu, ki je naš eh, strokovnjak za to celotno območje. Lepo pozdravljeni v odboru AFET. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo lepo ste me pozdravili in sedaj verjetno res zelo čakate na to, kar bom imel povedati. Tako da naj se uvodoma najprej zahvalim vsem kolegom, ki so se udeležili teh misij v imenu parlamenta. Vem, da je Heidi že prej odšla na to vrstno misijo v Armenijo. Dejstvo, da je naša institucija sodelovala v mednarodni misiji za opazovanje volitev, tako v primeru Gruzije kot Armenije, predstavlja zelo pomemb, pomembno udejstovanje parlamenta na tem področju. In kot je dejala kolegica, so bile volitve v Armeniji predčasne volitve, tako da je naša opozovalna visija imela pomembno vlogo. Treba je bilo pogledati zadeve širšega zornega kota. Pri teh volitvah so se spoštovale človekove pravice, obenem pa je bilo veliko zaupanja javnosti v volilne postopke. Opozovalci tudi niso opozili pomankljivosti, ki so jih eh, v preteklosti opažali v primeru volitev v Armeniji. Kar se tiče Južnega Kaukaza, moram reči, da sem eh, zelo osupal nad napredkom, ki ga je dosegla Armenija v tej regiji v zadnjih treh mesecih. Po žametni revoluciji so potekale te volitve kot pomemben mejik, mejnik na poti do demokracije. To je zelo pomembno tudi za trenutno vlado in za nadaljne poglabljanje odnosov z Armenijo. Kar se tiče gospoda Višnjaninja, se je sestav z delegacijo ka Južnega Kaukaza že večkrat v preteklosti. In odkar je postal premije, ste tudi vi, predsednik, vodili posebno misijo, v kontekstu katere smo se sestali tudi z njim. Upali smo, da bo dobil nekoliko širši in bolj legitimen mandat, kot ga je imel v preteklosti, tako da bi lahko okrepili njegovo pozicijo. Glede na potek zadev se mi eh, zdi spodbudno, da bo Armenija ostala na vrhu prioritete Evropske unije na področju zunanjih zadev in upam, da se bodo uvedle tudi nekatere spremembe volnilne eh, zakonodaje, kar bo zelo pomembno tudi za državljane Armenije. Naslednje sre medparlamentarno srečanje z Armenijo bo potekalo jeseni in to bo tudi priložnost, da preučimo dosežen napredek. In čisto na kratko, predsednik še Gruzija. Predstavitev je podal kolega v imenu vodje misije. V zadnjem desetletju je Gruzija se izredno trudila, da bi utrdila svoj ugled kot vodilna država med državami vzhodnega partnerstva, kot vodilna pri demokratičnih prizadevanjih v tej regiji. Ampak videli smo nekaj negativnih kampanj in nekaj grobih napadov predstavnikov nevladne, nevladnih organizacij in civilne družbe na vidne osebe. To smo tudi jasno izpostavili v poročilu. Ampak to ni splošen trend. Upoštevati je treba, da so kandidati imeli možnost svobodno izvajati svoje volilne kampanje. Opazil pa sem negativen trend, ki me nekoliko skrbi. Naslednje srečanje pridružitvenega odbora z Gruzijo bo potekal 28. marca. In ravno kar sem ugotovil, da bo to verjetno zadnja stvar, ki jo bom eh, izvajal v času tega mandata, če bo res prišlo do Brexita 29. Vsekakor pa bom eh, izpostavil omenjena vprašanja v razgovorih eh, z našimi partnerji. Tudi predsednik Zorabi Švili bo obiskal parlament in sicer jutri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 poglobili tudi naše sodelovanje. Prepričan sem, da bo izkoristila svoj mladant, mandat za to, da bi odpravila paralizacijo, do katere prihaja v gruzijski družbi. Ampak predsednik, ko se oziram po Evropi, opažam, da smo vsi v enaki situaciji. Opažamo, da je družba polarizirana in da sile, ki povzročajo paralizacijo, se krepijo, tako da je treba, kolikor se le da, pri odpravljanju tega podpreti tudi Gruzijo. Hvala. Hvala, Sadžat Karim. Še trije poslanci so prosili za besedo. Ana Gobrš, Claire Moody in Rebeka Harms, če se nisem zmotil. Vsaki bom dal na voljo dve minuti. Najprej Ana Gomrš. Popolnoma se strinjam z izjavo, ki jo je kolega Celar prebral v imenu vodnje misije. Zelo cenim eh, poročilo vodje misije. Strinjam se, da so volitve potekale v skladu z načeli konkurence in mislim, da je prišlo mm, do napredka v primerjavi z misijo glede parlamentarnih volitev v tej državi leta 2016, ko sem sama vodila misijo našega parlamenta. najtežja stvar je prav omenjena polarizacija. Najprej je šlo za retoriko, torej da je eden izmed kandidatov ženska in v povezavi s tem smo slišali dokaj grozne izjave. Potem napadi na civilno družbo, kot je opisal kolega, so tudi zaskrbljujoči. Izredno zaskrbljujoče pa je bil, bilo to odpuščanje dolga. Zelo zaskrbljujoče je bilo, da se je ta dolg odpustil samo par dni prek drugim krogom volitev in v znatnem obsegu. Tako nismo imeli možnosti poseči vmes. Oligarhi so financirali svoje partnerje in pritisnili na banke. Tako da mislim, da moramo opozoriti na takšne posege, takšno omešavanje. Drugače pa mislim, da gruzijsko prebivalstvo meni, da so se zadeve izboljšale. Kljub nekaterim pomislekom glede delovanja aparačikov na samih volitvah se ljudstvu zdi, da so zadeve potekale dobro ljudje so se vedli zelo sofisticirano, tako na prvem kot na drugem krogu, kajti drugače bi prišlo do pravega pekla, do še večje polarizacije. Mislim, da je bila torej izbira ljudstva res iskrena. In res upam, da na naslednjih volitvah leta 2020, da ne bomo več priča to vrstni polarizaciji, ker ni koristna. Claire Moody. Hvala, sedaj pa Claire Moody. Georgia, think... Hvala. Glede Gruzije. Mislim, da je zelo pomembno, da podarimo rezultat tega poročila in rezultat um, volitev, ki so odrazile pravo voljo gruzijskih volitev. Če si pogledamo mednarodno rangiranje, so novinarji brez meja ugotovili, da gru je Gruzija umeščena na tem seznamu više kot tri izmed naših držav članic. Tako da je treba upoštevati ta geopolitični kontekst. Podarila bi tudi, da je Gruzija izvolila predsednico. Manj kot deset odstotkov voditeljev po svetu, globalno gledano, je žensk. In v sami kampanji je bila kandidatka izpostavljena res nenavadnim in hudim napadom na njeno osebnost. In to opažamo pogosteje, kadar kandidirajo ženske. Gre za zelo osebne napade in mislim, da je treba pohvaliti Gruzijo, da je 60 odstotkov glasovalo za predsednico, za žensko, ki je zelo dobro usposobljena, da opravlja svojo nalogo v kontekstu zunanje politike, kar je tudi glavna naloga predsednika Gruzije. In kot parlament um, se veselim pozitivnega sodelovanja z njo in tudi z vsemi drugimi ravni vlade v Gruziji. Glede Armenije, veseli me, da sem bila članica opazovalne misije in hvala Heidi za izvrstno vodenje naše ekipe. Opazili smo, da je bolilni postopek v Armeniji sedaj popolnoma predrugačen. V šestih mesecih sicer ni bilo možno spremeniti podpreti volilnega zakonita Gruzije v celoti, ampak eh, prepričana sem, da bo Armenija to lahko storila po uspehu, ki so ga zabeležili na volitvah. Hvala. Hvala in na koncu še Rebeka Harms. Trenutno obdobje je zelo zanimivo za države vzhodnega partnerstva partnerstva. Po volitvah v Gruziji in Armeniji bodo kmalo potekale volitve tudi v Moldovi in v Ukrajini. Ukrajina bo volila letos kar dvakrat, eh, potekale bodo tako predsedniške kot parlamentarne volitve. Prvi Sedaj lahko izhajamo iz eh, rezultatov eh, na podlagi opozovalnih misij v Gruziji in Armeniji. Ampak opažamo, da kar se tiče naših partnerskih držav v tej regiji, da se med seboj razlikujejo in da so postopki različni. To zahteva mm, prikrojeno in usmerjeno sodelovanje Evropskega parlamenta. Tako da strinjam se s Heidi. Mislim, da je to zelo pomemben trenutek eh, za Evropsko unijo. Dobro je bilo, da smo bili zraven. Možno smo imeli prisluhniti številnim, ki so dejali, da se prvič udeležujejo pravih svobodnih volitev v Armeniji. Številni so nam dejali, da, prvič ne, da je prvič, da ne vedo, kakšen bo končni rezultat volitev. Sedaj je bila oblikovana nova vlada situacija je polna izzivov in eh, veliko upov polagamo v vlado. Volilni postopek ocenjujemo pozitivno, sedaj pa bo treba dejansko začeti izvajati sporazum. Zavedati se je treba, da je ta vlada v zelo težkem geostrateškem položaju med Evropsko unijo in Rusijo. Glede Gruzije smo bili smo bili razočarani, čeprav je bila izvoljena prva predsednica, kar mi je sicer všeč. Je pa naša skupina razočarana. Dobro bi bilo izkoristiti ta obisk jutri in eh, razpravljati o stanju v Gruziji treba je spregovoriti tudi s tistimi, ki so v preteklosti, v zadnjih letih spodbojali Gruzijo na njeni poti proti Evropi. Hvala. Hvala, Rebeka Harms. Ni videti, da bi še kdo od kolegov želel besedo, tako da dobi kot zadnji besedo še Richard. Izvoli. Najlepša hvala, predsednik. V veliko veselje mi je, da sem prvič tukaj v odboru, odkar sem nastopil to funkcijo oktobra. Najprej glede Gruzije. To so bile prve predsedniške volitve. Kandidati so bili izvoljeni neposredno. In predsednica je dobila 60 odstotkov glasov. To segle je večina. In ne bom ponavljal komentarjev, ki so bili podani v okviru opazovalne misije. Ampak kot ste dejali, so bile mm, volitve svobodne, volitve so potekale urejeno in mirno. Na negativni strani pa opazate žate zlorabo sredstev, neuranoteženost porabe finančnih sredstev stvari političnih strank in močno polizacijo v medijih, kot ste izpostavili številni. Sedaj bomo izkoristili politični dialog z Gruzijo, zato da bi izpostavili, kako zelo pomembno se je odzvati na pomankljivosti, ki smo jih opazili. opazili. Treba se odzvati predvsem na priporočila. ODIHR-ja, sploh um, glede na to, da bodo prihodnje leto potekale parlamentarne volitve. Izvoljena predsednica je v svojem uh, govoru izrazila, da podpira potencijalni pristop Gruzije k Evropske unije in se je izrekla proti politizaciji družbe. Dejala je, da želi, da želi biti predsednica vseh Gruzicev. Ta teden je v Bruslju in se bo sestala z Junkarjem Tajanjem in s komisarjem Avramopolosom in Hanom. To bo izvrstna priložnost, da izvemo, kakšne so njene prednostne naloge v prihodnjih šestih letih. Upoštevati pa je treba, da je bil mandat predsednika zaradi refor ustavne reforme nekoliko omejen, bo pa vseeno vloga predsednika zelo pomembna na mednarodnem podiju. In zelo pomembno je tudi, da je Gruzija tokrat prvič izvolila predsednico. Vsekakor bomo iz v razpravah izpostavili točke, ki ste jih omenjali danes, torej pluralizacijo in um, dokončno izvedbo ustavne reforme. Prav tako pa bi morala prenovljena pravila glede volitev začeti veljati že v celoti že leta 2014. Potem Armenija. Te volitve so bile zelo pomembne. Omenjali ste žametno revolucijo, ki je potekala lani. Pašinjan eh, ima sedaj eh, večino v armenskem eh, parlamentu in pomembno je omeniti, da republikanska stranka tokrat ni presegla praga za vstop v parlament. Vidim pa, da je naše sodelovanje prispevalo k večji ozaveščenosti in večji participaciji civilne družbe pri spremljanju volitev zaradi naših opozoril, pa sedaj tudi registracija volitev poteka bolje. 14. januarja je prevzela svoja nova, nova vlada, ki bo, se bo morala spopasti s pomembnimi reformami v Armeniji. Kar se tiče eh, reforme eh, volilne zakonodaje, sem prepričan, da bo novi premijer izvedel napovedano volilno reformo in tudi reformo vodstva, ki bo prav tako pomembna za zagotavljanje širšega demokratičnega okvira. Res je, da veliko pričakujemo od nove vlade in Evropska unija bo vsekakor podprla vlado na podlagi novega sporazuma, ki smo ga sprejeli. Gre za celovit in poglobljen sporazum o partnerstvu. Prvi sestanek odbora Armenija EU je potekal decembra in govorili smo o okviru za izvajanje celovitega in poglobljenega sporazuma. Nadaljevali bomo z razpravljanji o izvajanju sporazuma CEPA na majskem zasedanju sveta ta letos. Hvala. Hvala, gospod Tibbles. Nobenih komentarjev ni več z vaše strani. Dobro, kar pomeni, da lahko zaključimo sedmo točko in gremo na osmo točko. Na voljo imamo deset minut izvrstno, tako da kar takoj dajem eh, besedo našemu poročevalcu Maneskoju glede sklenitve sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Glede sklenitve sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom, naj najprej pozdravim napoved gospe Mogherinijeve, da bo Evropska unija mm, pripravila delegacijo oziroma predstavništvo Evropske unije v Turkmenistanu. In kot sem že omenjala v preteklosti, ko smo obravnavali ta dosje, je namen Evropske unije, da sodelujemo s Turkmenistanom na strateško pomembnih področjih, ko gre za varnost, vladavino prava, človekove pravice, energetiko in okolje. Tako bomo lahko okrepili naše gospodarske in sektorske dialoge s Turkmenistanom. Rada bi se zahvalila tudi za zelo dobro opravljeno delo skupaj z Evropsko komisijo, s službo za zunanje delovanje in predvsem s posebnim predstavnikom Evropske unije za osrednjo Azijo, gospodom Burjanom. Glede besedila, ki ga predlagamo. Najlepša hvala kolegom, ki so sodelovali in skupaj z mano pripravili predloge sprememb. Predlogi sprememb so že bili že vloženi in v sredo bo potekal sestanek poročevalcev v senci, ko bomo pripravljali kompromisne predloge. Besedilo je dobro uravnoteženo in eh, podarjamo, da je treba jasno razmejiti izvršna pravosodna. Pooblastila v tej državi, prav tako smo izpostavili, da je treba sodelovati z odirjem posebno pozornost posvečamo tudi izginotjem in govorimo tudi o dostopu do informacij, svobodi medijev in do, o svobodi združevanja in zbiranja. Mislim, da bo naše besedilo v končni fazi zelo uravnoteženo. Upam, da bomo našli dogovor tudi glede srednjeročnih in dolgoročnih pristopov glede nadaljnega sodelovanja s to državo. Radi bi na dolgi rok ocenili napredek in izpolnjevanje ključnih eh, kriterijev, preden lahko v končni fazi popolnoma podpremo sporozum predvidevam, da bodo naše sklepne ugotovitve jasne in da bo besedilo, ki ga bomo izglasovali, koristno. Hvala. Ojo. Najlepša hvala Ramona Manesku. Hvala za zelo kratko predstavitev. Najprej gospod Betini za SND, na to Charles Tenok za EKR. Ne, gospod Šolc pa želi besedo kot poročevalec v senci za goje. Dobro, najprej bo na vrsti gospod Betini. Ente, ko... Hvala, gospod predsednik. Gre za pomembno besedilo, ki se nanaša tudi na zelo pomembno državo, ki je vedno bolj strateško pomembna tudi za Evropsko unijo. S to državo imamo dolge zgodovinske odnose, ki so se vmes prekinili in potem znova nadaljevali. Pomembno pa je, da v tej državi zagotovijo človekove pravice, potem spoštovanje temeljnih svoboščin in predvsem delitev oblasti na različne veje. Mi smo skrbno spremljali pripravo poročila, ki ga je pripravila gospa Manesko. Hvala lepa poročevalki za pripravljeno besedilo. Mislim, da smo zdaj naredili korak naprej, zlasti, ko gre za besedilo, ki jasno izpostavlja zahtevo po izpustitvi političnih zapornikov še posebej, ko gre za tiste, ki so uveljavljali ugovor vesti. Nekaj predlogov sprememb smo pripravili. Želimo par stvari bolj podrobno opredeliti, kje stvari bolj natančno pojasniti. Upam, da bomo v okviru kompromisnih predlogov uspeli doseči splošno soglasje glede tega besedila, ki ga bomo, upam, tudi potem podprli. Hvala. Thank you, Mr. Bettini. Helmut Scholz, bitte. Hvala, gospod Bettini. Gospod Šolc. Hvala, predsednik. Pridružujem se kolegom. To je zelo pomembno poročilo, predvsem zaradi tega, ker se nanaša na državo v, v primerjavi pri kateri opažamo še veliko bolj eh, zapleteno situacijo kot pri Uzbekistanu, o katerem smo govorili prej. In eh, poročevalka je izpostavila v svojem poročilu, da razmislimo, kaj je pravzaprav naš interes pri tej državi. Ta država je uvoznica surovin, ampak ne gre samo za to. Je tudi posrednica številnih eh, surovin, eh, pri katerih imamo tudi mi interes ampak v našem interesu je tudi zagotoviti, da bodo ljudje v tej državi imeli prihodnost. In zaradi tega smo podla, podali predloge sprememb, ki gre do v to smer, da bi uravnotežili ta gospodarska vprašanja tudi z družbenimi in kulturnimi. Tako bi Evropska unija lahko pospremila Turkmenistan na poti k modernizaciji in demokratizaciji. Tako da je treba v tem kontekstu res razmisliti, kdo so smiselni mm, partnerji, globalno gledamo na tem področju. Tako da mislim, da je trenutna situacija res izredno zanimiva in da nosimo nekakšno odgovornost za to, da omogočimo stabilno preoblikovanje Turkmenistama. Zato se strinjam z glavnimi usmeritvami v poročilu, nekatere predloge sprememb pa smo vseeno predlagali in kot je dejala poročevalka, sem prepričan, da bomo na koncu skupaj s kompromisnimi predlogi lahko pripravili dobro uravnoteženo poročilo. Najlepša hvala, gospod Šolc. Bi imeli še kakšne komentarje, kolegi? Ne? Dobro. Potem pa bi besedo dal gospodu Ajročeviču iz eh, službe za zunanje delovanje. Izvolite. Um, Hvala. No, spremembe niso tako drnosežne, um, kot bi si želeli. Ko gre za turbine, sta napak vsem operati spostavljeno nekaj, nekaj sprememb, ki so se zgodile zaradi sodelovanja te države z Evropsko unijo. Pri dialogu o človekovih pravicah med obema državama je Turkmenistan predstavil situacijo glede več kot stotih zaprtih ali pa izginulih državljanov. Prav tako je tamkajšnji varuh človekovih pravic tudi govoril o um, novih zmogljivostih v celotni regiji. Prav tako Turkmenistan igra pozitivno vlogo pri večji stabilnosti in pa razvoju Afganistana. Ti dve državi imata okoli 750 km skupne meje in v našem interesu je, da podpiramo Turkmenistan tudi pri podpori Afganistana. Uh, kajti jasno je, da um, če bodo tukaj težave na turkmenski, afganistanski meji, bo to slabo za vse. Potem naprej pravi tudi to, da od države prihajajo na tržno gospodarstvo, kar bo pomenilo več priložnosti za sodelovanje z evropskimi podjetji. Sedaj, naprimer, imamo zadnje načrte za privatizacijo uh, hotelirske in pa ribiške industrije v Turkmenistanu. Uh, No, tukaj nas čakajo še dodatne priložnosti v sodelovanju s Turkmenistanom preko različnih mehanizmov PCA in mislim, da lahko dosežemo pozitivne rezultate. To smo že videli pri Uzbekistanu, namreč možne so te pozitivne spremembe in mislim, da moramo biti pripravljeni na okrepljeno sodelovanje, ko bo napočil čas za to. Seveda, Evropska služba za delovanje še vedno zavezana k temu, da bomo Evropskem parlamentu posredovali informacije o našem sodelovanju in pa o napredku v odnosih z Turkmenistanom, tudi ko gre za dialog eh, pri človekovih pravicah. In še nekaj, ja, potrjujem, seveda, da sedaj delamo na tem, da bomo uh, do konca tega leta poslali v Turkmenistan našo delegacijo Evropske unije. Hvala ni drugih pripomb z vaše strani, v redu. Potem pa še enkrat, 4. februarja bomo glasovali v Afetu, na plenarnem sesedanju pa gotovo marca. Hvala lepa, Ramona, za opravljeno delo, hvala vsem za komentarje in sedaj gremo naprej. 90, 11 in 12 so naslednje točke. Upam, da so naši gosti že tukaj. In um, minutko odmora se pomozili. No. Okay, I'll be back in a minute. Colleagues, we come to items number nine. Kolegi, sedaj pa torej točke od 9 do 12. Pri vseh teh gre za Afganistan. Sedaj ne bom prebiral vseh teh konkretnih točk. Kot eh, prikaz eh, poglobljenih eh, vezim, solidarnosti in pa dolgoročne zaveznosti Afganistana, Afganistanu se je Evropska unija izpogajala o sporozumu o sodelovanju, o partnerstvu in razvoju in sicer z 18. februarja 2017, EPI mora to še vedno ratificirati. Potem pa je potekala konferenca v Ženevi 27. 28. novembra, tako da bi nadgradili zaveze mednarodne skupnosti na tem področju, ko gre za reforme pri razvoju in pa na drugih področjih, zlasti pa um, želimo delati na področju uh, mirovnih eh, sporozumov ter pa razvojne pomoči. Sedaj bomo pregledali situacijo v državi. To bo enotna razprava pri vseh točah, točkah. Najprej bo z nami gospoda Paula Pampaloni, sem prav izgovoril, eh, nadomešče gospoda Kobijo, kot sem že prej dejal, ta pa je posebni odposlanec za Afganistan, ni uh, mogel priti, ker ima druge obveznosti. Gospa Pampaloni bo spregovorila o odnosih med Tijo in Afganistanom, potem pa bo gospod eh, Avstrovičus eh, predstavil obisk naše delegacije v Kabulu izpred Božiča. Potem na koncu bomo govorili še o predlogu poročila in pa o priporočilih CAPD-ja za i e Afganistan. Mislim, da je bilo doseženih 24 eh, kompromisov na podlagi 230 predlogov sprememb pri prvem poročilu. Torej, najprej gospa Pampaloni, še enkrat lepo dobrodošli v najboljšem odboru v Evropskem parlamentu. Torej, beseda vaša. Hvala lepa, eh, da ste povabili na ta tako fenomenalen eh, najboljši odbor Evropskega parlamenta. In hvala lepa tudi odboru za pozitivno oceno, ko gre za sodelovanje med EU in pa Afganistanom eh, na področju partnerstva in pa razvoja. Sama sem se pogajala v imenu Evropske službe za zdravljeno delovanje na tem področju in lepo, da sedaj vidimo, da smo dosegli napredek. No, dolgo časa smo se pogajali o tem sporazumu. Mandat od sveta smo dobili novembra 2009, oziroma 2011. Um, no, potem pa smo se kar nekaj let pogajali in eh, se spekali z novo vlado 18. Eh, februarja 2017, pa je visoka predstavnica Mogorini končno podpisala ta sporozum in je bil potrjen. Sedaj pa naj povem zadnje informacije glede tega sporozuma. Ta sporozum je zelo pomemben za bilateralne odnose med EU in Afganistanom. Kot prvo, to je edini pravni celostni okvir, ki zakonsko ureja odnose med EU in Afganistanom. Že sedaj se začasno izvaja sporazum, ki nam omogoča tudi določene um, dogodke v skladu s tem sporazumom. Naprimer, lansko leto smo imeli prvi skupni odbor In pa tudi prvi sestanek um, delov skupine za človekove pravice, dobro upravljanje ter pa migracije. Ti dve srečani sta bili zelo pomembni, kaj ti tukaj je bilo obravnavanih več zelo bistvenih vprašanj in zelo odkrito in iskreno smo se pogovarjali predvsem o človekovih pravicah, o enakosti spolov in pa o razvojnem sodelovanju, potem enako tudi za trgovino, naložbe, mednarodno in regionalno sodelovanje. Pregledali smo, kakšna je situacija in kakšen bo napredek. Sploh pa smo pročili še odprte izzive. Tako smo imeli tudi možnost, da pripravimo priporočila in vse skozi spremljamo napredek pri teh priporočilih, tudi po sestanku teh dveh odborov. Prav tako sedaj tudi pripravljamo naslednji krok srečanj in z afganistanskimi organi bomo sodelovali tudi v letu 2019. Tudi parlamentu se skozi obveščamo o tem, kaj se dogaja na tem področju. Sedaj se veselimo popolne ratifikacije tega sporozuma v vseh državah članicah Evropske unije. 15 držav je že ratificiralo ta sporozum za enkrat in sedaj čakamo še na druge in pa na privolitev Evropskega parlamenta. Ta sporozum pokriva veliko pomembnih tem in o vseh temah eh, se lahko pogovarjamo in damo to ta pravni okvir. V bilateralnih odnosih eh, delamo tudi na dveh pomembnih strateških dokumentih. Kot prvo je strategija za Afganistan, ta je bila sprejeta leta 2018 na svetu za zvonane zadeve in prav tako bi unila še zadnje sklepe sveta iz novembra 2018. Struktura drvanja z Afganistanom je lahko pozeta v um, štirih glavnih temah. Kot prvo, najpomembna politična tema za naš dialog z Afganistanom je vezana na na promocijo miru, stabilnosti in pa regionalne varnosti. To je prvi svežer naše strategije, potem kot drugo, krepitev demokracije, vladavine prava, človekovih pravic in pa še posebno spodbujanje večje vloge žensk. Potem človeški razvoj in pa še migracije ter pa prisilno razseljevanje. Tudi to je še vedno velik problem v Afganistanu. Sedaj krepimo naše dvostranske odnose z tamkajšnjo vlado in prav tako krepimo medsebojno zaupanje. Pogovarjamo se o številnih odprtih vprašanjih, naprimer promocija demokracije, človekovih pravic, reforme in pa mirovna sežnost. Prav tako govorimo o tem, kako bi lahko konkretno Evropska unija pomagala pri miru, miru in pa razvoju Afganistana. No med dialogom je Evropska unija izpostavila, da je zelo pomembno, da se reforme nadaljujejo v Afganistanu, sploh ko gre za boj proti korupciji, um, za boljša vladvina prava, kar je pomembno tudi uh, v zvezi z našo misijo in pa prav tako pomembna reforma pravosodja. Veliko je horizontalnih uh, vprašanj uh, tudi glede človeka pravic in pa pravic žensk. Kaj je zaključek vseh teh pogovorov, dialogov? Na številnih področjih smo dosegli velik napredek eh, eh, pri pripravi zakonodaje v državi. No, ampak sedaj pa je nov izziv to, kako bo ta na novo sprejeta zakonodaja dejansko uveljavljena v praksi, ali bo to v skladu z mednarodnimi standardi ali ne. In sedaj moramo vložiti še več truda v to, da bomo usposobili ljudi v upravi in pa vladi in da bodo ti dejansko lahko to upeljali v prakso. Ta obstoječa zakonodaja omogoča nove pravice za najbolj ranljive ljudi v državi. Sedaj, kot Evropska unija, predvsem v Afganistanu, delimo na področju uh, naslednjih tem. Kot prvo, boj proti korupciji je zelo pomemben. Imeli smo tudi konferenco na visoki ravni za boj proti korupciji, lanskega aprila bila zadnja konferenca. Prav tako želimo tudi to leto pripraviti podobno konferenco. Tukaj se povečuje zaveščenost eh, v vladi in pa med državljani glede tega, kaj moramo storiti za to, da se skupaj bojujemo proti korupciji. In kot drugo, pomagamo vladi in pa neodvisnim institucijam pri tem, kako se pripraviti na volitve oktober lanskega leta smo bili tam na parlamentarnih volitvah, smo bili opazovalci. To je bilo pozitivno. Um, veliko uh, žensk in pa mladih je sodelovalo na parlamentarnih volitvah, to je bilo dobro. Prav tako pa smo ugotovili določene pomankljivosti. Sedaj želimo pomagati vladi, da se to stanje izboljša. Sedaj, sploh pred naslednjimi zelo pomembnimi predsedniškimi volitvami, 20. julija eh, tega leta bodo te pomembne volitve predsednika. Potem tukaj skupaj z afganistansko vlado, z UNAMO, izvršimo določene dodatne projekte, tako da bi pomagali pri volilnem postopku. Tako želimo ukrepiti legitimnost eh, rezultatov na volitvah in tudi legitimnost vlade. Potem 15 milijonov evrov smo dali UNAMI in še en projekt, ki je koristen, pa tudi projekt eh, za pomoč civilni družbi in pa za povečanje ozaveščenosti ljudi v zvezi z volilnim postopkom. 3,5 milijona evrov pa smo namenili za to področje v okviru mehanizma za stabilnost in mir. Potem naslednje področje, kjer tudi pomagamo, policijske eh, reforme. Tukaj um, se pogovarjamo z vlado. Uh, imamo deset eh, svetovalcev na Ministrstvu za notranje zadeve in pa v takošni policiji. Ti svetovalci pomagajo strateškimi nasveti za to, kako zgraditi funkcionalno civilno policijo. To vključuje tudi usposabljanje ženskih um, policistk in potem migracije. Tudi tukaj sodelujemo s kolegi iz DEFKA, iz Evropske komisije. Uh, Z Afganistana smo začeli zelo, zelo pomembnim celostnim dialogom na področju migracije. Sedaj se pripravljajo dokumenti za to, da bomo odprli dialog za uveljavljanje eh, pristopa vračanja nezakonitih migrantov iz Evrope v Afganistan. No, tukaj so pomembne še druge stvari. Zradi tega sporozuma o sodelovanju poteka tudi dialog glede um, migracij v regionalnem kontekstu. Uh, tukaj obravnavamo izzive Afganistana na področju vračanja eh, afganskih eh, beguncev iz eh, Pakistana in pa Irana. In tukaj dajemo državi veliko dodatnih sredstev za ponovni sprejem teh vrnih oseb v afganistansko družbo. Prav tako tudi zelo tesno sodelujemo tudi um, z Afganistanom glede Pakistana. In gospod Kan, predsednik eh, pakistanske vlade je govoril tudi o tem, da bi dali nekaterim um, afganistancem, ki so se brili, um, rodili v uh, Pakistanu, pakistansko državljanstvo. In to bi lahko bil koristen korak za te ljudi. Potem še nekaj glede miru. V imenu gospoda Kabija bi se rada opravičila. Res je želel priti sem, želel obvestiti parlament in pa AFET o delu na področju miru in dejal mi je, da je pripravljen priti na naslednje srečanje AFETA, trenutno je v Kabulu, tam se pogovarja z predsednikom in pa z vsemi akterji glede specifičnega izvajanja ponudbe visoke predstavnice iz Ženeve, namreč, da bi novembra um, torej no, novembra je visoka predstavnica predstavila pet pomembnih točk, kjer lahko EU pomaga Afganistanu. Kako lahko EU pomaga torej, pri mirovnem procesu v Afganistanu. In visoka predstavnica dejala v petih točkah, da EU je pripravljena, da bo mirovni proces bolj vključujoč, lahko pomagamo kot Evropska unija državi, sploh pri reformah, sploh na področju varnosti. Potem naslednja točka, tri lahko bi pomagali pri reintegraciji bivših um, borcev v družbo, potem naprej. EU je lahko um, jamstvo za mirovni sporazum in potem še želimo ukrepiti regionalno trgovino ter pa infrastrukture projekte. To je pet zelo pomembnih ponudb visoke predstavnice Evropske unije. To sedaj zahteva veliko dela, če želimo to upeljati v praksi. Posebni odposlanec je trenutno v Kabulu in se pogovarja z vsemi akteri ravno o tej točki. No, to je vse z moje strani in seveda, če imate kakšno vprašanje, prosim, kar povete. Eh, Hvala lepa, gospa Pampaloni, za te uvodne besede kot prvo, Charles Stanok. Bi vi kaj dejali v imenu Ane Fotige, ki je danes ni? Ja, hvala. Eh, mi je poslala pisno izjavo. Kot sem povedal že prej, eh, ni mogla priti, ker je bolna. Eh, torej, to je sedaj v imenu gospe poročevalke Fotiga. Citiram. Imamo sporozum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Afganistanom in to je prvi pravno zvezujoči okvir za naše odnose z Afganistanom. Zato imamo sedaj dobre, močne politike za zagotavljanje še boljših odnosov med EU in Afganistanom. Gre za razvojno pomoč EU, potem boj proti terorizmu, varnostna politika, človekove pravice in pa druge politike, naprimer kmetijstvo, zdravstvo in pa okolje. To poročilo obravnava glavne izzive, um, predvsem tudi pomoč civili družbi, obenem pa se osredotočimo na nekatere pozitivne signale na področju uh, varnostnih sil v Afganistanu. Usposabljanje se je zboljšalo. Sedaj um, je Afganistan v obdobju preoblikovanja, potem ko so tuje sile odšle um, in Sedaj moramo še dodatno sodelovati z glavnim stranem pa zavezniki za to, da se ta država še bolj uspešno sooča z izzive. To poročilo tudi izpostavlja odgovornost eh, sosednih držav in regionalnih eh, partnerjev pri tem, da se zgradi stabilen Afganistan. Samo na tak način se lahko pride do mm, boljše prihodnosti mm, in za Afganistan in tudi za Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa. Petra, sedaj pa se navrstiti, torej, da pros, lepo prosim, da predstaviš eh, našo zadnjo misijo v Kabulu. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Pampalone, hvala lepa za vaš pregled glede situacije v Afganistanu. Kot je povedal predsednik na začetku, že pred Božičem smo šli v Afganistan in gospod predsednik, no, tja nismo šli zato, da bi iskali Božička, vsi vemo, kje Božiček živi. Eh, no, to je bila zelo posebna misija. Frank Engel in pa kolega Ellison sta se mi pridružila na tej posebni misiji. Um, organizacija varnosti je v primeru Afganistana zelo, zelo stroga in zato smo um, lahko stali samo v Kabulu. In tja uh, smo šli ter torej obiskali nekatere vladne stavbe uh, v okviru naše misije. Uh, Na splošno rečeno bi rekel, da smo občutili nekakšno naveličanost eh, v Afganistanu. Ljudje si obupno želijo miru. Ni vojaške rešitve za Afganistan, to je jasno, vedno bolj jasno vsem. Ampak eh, ne smemo sedaj zapustiti Afganistana. Trenutno smo kar malce pozabili na to državo, kajti um, če bomo njih pozabili, potem bodo prišli na plan novi teroristi in bodo zgradili um, tam državo, ki se sedaj niti moramo predstavljati. Kot rečeno, smo imeli priložnost, da se srečamo z visoke predstavniki um, Afganistana, z predsednikom, potem um, glavnim uradnikom Abdulom Abdulahom, um, prejšnjim predsednikom Karzajem. Um, Um, ter tudi z drugimi uglednimi državniki in so nam povedali zelo koristne informacije o stanju v državi. Bom predstavil nekaj informacij. Ko smo prišli v državo, so se začela tudi mirovna pogajanja med talibani in taliban. in pa predstavniki ZDA ter pa Združenimi arabskimi emirati. Afganistanska vlada oziroma zakonita delegacija ni bila um, na tem sestanku, ker je to ni bilo dovoljeno. Zato se je zdelo, da to niso bila resnična pogajanja, ampak pogajanja bolj pod uh, narekovaji. No, kot smo slišali od številnih politikov, pa dobro veščenih, pa um, si želijo samo vključujoč mir, ne pa kakršnikoli mir. Sedaj je treba predvsem vključiti ženske v javno življenje, treba nadaljevati izobraževanjem uh, žensk in prav tako treba ohraniti dosežke pri gradnji države. Če tega ne bo, potem se lahko vprašamo, kakšen bo ta potencijalno doseženi mir. No, kot rečeno, um, niso te možnosti za mir najboljše. Potem naprej smo se srečali z veliposlanikom ZDA v Afganistanu in moram priznati, gospod predsednik, da um, kar zavidam um, ameriškim poslanikom, ki so v Kabulu. Veliko jih je um, in imajo odlično opremo in so dobro nastanjeni tam. Si želim, da bi tudi delegacija EU imela takšne, približno takšne možnosti, kot jih imajo ameriški diplomati v Kabulu. Mislim, da bi morali svoje prostore dati nekam drugam, kajti zaradi logistike smo imeli veliko težav v Kabulu. Težko je iti po celotnem mestu, dostop ni enostaven, moraš iti čez zelo eh, veliko gneče na ulicah, včasih eh, skozi prometno konico, ne mogoče priti eh, čez vso to gnečo. In prav tako situacija tam ni ravno varna za katerega koli dragata v Afganistanu. Zato mislim, da moramo bolje umestiti, bolje opremiti naše diplomate v Kabulu. No, potem pa volilni proces. Sedaj Glede parlamentarnih volitev moram reči, da vse skupaj poteka zelo, zelo počasi, veliko um, je kritik glede tega postopka, čež da niso dosti pregledani itd. itd. No, sem pa pripričan, da Evropska unija je globalni akter in zato moramo dobiti poseben status v mirovnih pogajanjih in se veselim, da je v dejansko dosežen ta posebni status. Hvala. Hvala lepa. Dva pročevalca v senci imamo. Gospod Donžon in pa Bolero. No, ste dobili napačne informacije, eh, bodi Valero, vi pa ste tukaj. Ja, prosim. Eh, Hvala. Zelo zanimivo vas je bilo poslušati. Mislim, da imamo še nekaj časa in da lahko dosežemo trajen mir v Afganistanu. Moramo pomagati pri gradnji države moramo spostaviti gospodarsko stabilnost in tudi določeno avtonomijo te države. Tudi manjšine v tej državi treba spoštovati, zaenkrat to ni tako. Vse to je zelo pomembno, moramo nadrevati s tem močnim sodrovanjem, sploh uh, eh, sodrovanje s civilno družbo je ključno. No, pri naši afganistanski politiki je pa malce neposrečeno to, kako tukaj v Evropi govorimo o teh eh, sporozumih o vračanju. Že več let govorimo o tem, ampak vemo pa, da je situacija v Afganistanu zelo krhka in nestabilna. Če sedaj pošljemo te ljudi nazaj v Afganistan, se pojavljajo nova tvehanja. Sedaj jih pošiljamo nazaj v državo, ki pa jih ne more ponovno sprejeti. No, Če bi samo mi, evropejci, pošiljali ljudi nazaj, potem bi bila to morda manjša težava. Ampak ne, tam je še milijone Afganistancev iz sosednjih držav, ob Afganistanu in tudi njih morda lahko pošlje nazaj v Afganistan. Afganistan pa se pač ne znajde vsem tem, nima zadosti možnosti, da spremejo vse te ljudi nazaj vsem tem je treba razmišljati, tudi tukaj v Evropi. Ne smemo se osredotočiti samo na pravno sprejem pa vračanje kot tako. Tukaj nekatere države kar deportirajo ljudi, prisilno deportirajo in to se mora končati. Moramo vedeti, kaj se dogaja tam na terenu. Če ljudje pridejo samo v Evropo, jih moramo izobraziti, usposobiti, tako da gredo lahko nazaj poznajo v državo in to prostovoljno, da bodo potem zgradili novo državo, nov Afganistan, ko pridejo nazaj. Tukaj imam brošuro, študijo, eh, rešite otroke. Tukaj govorim o tem, kaj se je zgodilo s temi otrok, otroki. Um, treba je misliti na širšo sliko. Uh, Kaj se zgodi, naprimer, če pošljemo nazaj te odrasle in pa otroke v državo? Na koncu jih zlorabijo ali pa jih eh, prisilno eh, unaučijo v nekatere vojaške organizacije. Tukaj bi se zahvala gospe eh, Fatigi, kajti gospa Fatiga je sprejela številne naše predloge sprememb v tej smeri in tega sem zelo vesela. Lepo je, da je bilo to sodelovanje tako zelo dobro. Hvala. Thank you, Ms. Valero. Hvala lepa, gospa Valero je cause pas la lente, je vais diminuer. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa Petrasu Ostovičiusu za predstavitev in lepo, da je očel v Kabul. Eh, dobro poznam to eh, državo, že 15 let jo dokaj pogosto obiskujem. Ne samo Kabula, ampak eh, tudi regije na severu Moram reči, da sem nekoliko skeptična. Sedaj uh, je poteklo že 18 let od tega, ko smo v Afganistanu osvobodili Talibano. Potem po letu 2005, nekaj ne vem, leta 2003 pa do 2008 bolj, um, se je pojavilo določeno upanje. Takrat se je v Afganistan kar skoraj da razcvetel, imeli so zakonodajne volitve. Uh, 23 eh, odstotkov žensk eh, je bilo v parlamentu in moji afganistanski prijatelji so eh, bili takrat bolj pozitivni, češ države gre bolje, bolj sodobno je, ženske gredo na univerze, punčke v šolo in tako dalje. No, sedaj pa se na novo pogajamo z talibani in zdi se mi, bolj ko se želimo pogajati z talibani, več je atentatov in bolj se slabša situacija. Vem se, da želimo nove um, pogovore z uh, talibani. No, gledajte, če se pogovarjali s talibani, niti slučajno ne bomo začutili pravic žensk. Um, z vsemi ženskami se tam lahko pogovarjate, vse vam bodo rekli iste. Um, talibani bodo rekli, ja, bomo zaščitili ženske, pa potem, če spalite, pa se itak nekaj čisto drugega. Skratka, mislim, da um, tukaj, ko se pogajamo z talibani, um, um, v bistvu mislim, da um, ne bo nobenega upanja. Tudi glede parlamentarnih volitev, um, že enkrat so bile predstavljene, sedaj imamo ogromno kandidatov. Naprimer, uh, tudi Avrilja Fale uh, um, iz obveščevalne službe, potem um, Salo pa govori z, v podporo trenutnega podpredsednika Žalika, uh, eh, Ravstoma. No, ne bi naštevil sedaj vseh kandidatov. Voli Masud eh, je en kandidat, potem ne vem, še nekdo drug, ki je tudi v bistvu povezan z obveščevalnimi službami. Uh, eh, Anifatna. Um, ehm, to so vse dokaj kredibilni kandidati, ampak gledajte, na vsak način upam, da bo Evropska unija vse to lahko nekako obravnavala, kajti um, mislim, da moramo vse to poštevati in uh, to je vse z moje strani. Hvala. Hvala lepa, nobene dodatne prošnje ni za besedo. Rafaela Jodice iz GDDFKO, beseda je vaša, potem pa besedo dobi gospa Pampaloni za zaključek. Kje je kolega, kolegica? Hvala lepa, gospod predsednik. Tu sem. Naj dopolnim to, kar je povedal kolegica. Seveda spremljamo delo v Evropskem parlamentu, strinjamo se s tem, kar ste povedali. V Evropski komisiji smo zelo dejavni, ko gre za to vrstne sklade za razvoj. Na večjih področjih smo aktivni. Na ženevski konferenci smo zelo jasno opredelili, kakšen napredek je bil dosežen. Želimo si še naprej sodelovati z vlado, da bo izpeljala reforme. V poročilu parlamenta navajate tudi predsednika Afganistana, ki pravi, da imajo evropejci uro, afganistanci pa čas. Zato moramo storiti več in jim pomagati pri izvajanju reform. Afganistanci potrebujejo več časa za te reforme. Na ženevski konferenci smo se pogovarjali tudi o migracijah, imeli smo dogodek ob robu v zvezi z ljudmi, ki odhajajo na pot, govorili smo o regionalnih akterjih, kako lahko prispevajo k razvoju Afganistana, kako lahko prispevajo k mirovnemu dialogu 400. 47 milijonov evrov smo namenili tej državi v Ženevi. Podpiramo seveda razvoj, oblikovanje miru, spodbujanje demokracije. Podpiramo tudi vse reforme na področju boja, boja proti korupciji. Neposredno podporo smo začeli izvajati leta 2016, šlo je za pogodbo za izgradnjo države. To smo povezali s ključnimi političnimi področji, naprimer mobilizacija domačih prihodkov, reforma proračuna in upravljanje proračuna, zagotavljanje osnovnih dobrin politike na trgu dela. Imamo pozitivne izkušnje, zato smo zdaj podpisali nedavno tudi novo pogodbo v vrednosti 300 milijonov evrov. Glede migracij in prisilnega preseljevanja je kolega že povedal ključne elemente, ampak sama bi spostavila, da je bistvo pri tem skladu za razvoj ta, uh, da se sredstva porabijo za ljudi, ki so trenutno v, Afgani, v Pakistanu, v Iranu, da naj se ti vrnejo nazaj v Afganistan. Želimo pa, da bi se tudi notranje razseljeni vrnili nazaj v svoje krave, kraje. Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie. Hvala lepa. Gospa Pampaloni za zaključek. Brief. Zelo na kratko kot sklep. En pomemben element je bil danes izpostavljen strani večjih poslank in poslancev. Strošek, ki ga nosimo, zato ker prispevamo k oblikovanju miru. Mi smo želeli zagotoviti tudi to, da bodo ženske sodelovali v mirovnem procesu. Ne smemo pa izvajati tega procesa za vsako ceno. Mi bomo storili vse za to, da se ohrani napredek, da se ohranijo rezultati, ki so bili doseženi v zadnjih 17 letih. Res je, da so se številne ženske v Afganistanu bale, da bo mirovni proces s talibani, da bo dialog s talibani lahko prispeval k temu, da jim bodo zdaj oduzeli pravice, ki so jih ženske res z veliko muko pridobile v zadnjih letih. Eno od ključnih sporočil, ki smo jih posredovali na konferenci v Ženevi, pa je, da bomo še naprej podpirali vlado, mirovni proces, dialog, da pa bo vse skupaj pogojeno in sicer s tem, da ko gre za temeljne pravice, zlasti za temeljne pravice, ki so jih pridobile ženske, morali ohraniti vse, kar je bilo doseženo. Tudi Evropski parlament je večkrat to izpostavil tudi v resoluciji, ki jo obravnavamo danes. Mislim, da je to zelo pomemben element. Evropska unija mora prispevati k mirovnemu procesu. Naslednji pomembni korak, ko se bomo srečali 28. februarja v okviru kabulskega procesa, pa bo, da okrepimo sodelovanje z vlado, da bomo delovali kot facilitator pri zagotavljanju miru. Kot Evropska unija bomo tam prisotni in bomo seveda uveljavljali tudi svoj glas v naslednjem krogu pogajanj. Hvala. Najlepša hvala, gospa Pampaloni. Ni nobenih dodatnih pripomb strani kolegic in kolegov. Odbor bo o tem glasoval jutri zjutraj, na plenarnem zasedanju pa naj bi o tem glasovali marca in sicer na prvem plenarnem zasedanju. Lep večer še naprej, kolegica. Nas pa čaka še nekaj točk na dnevnem redu. Smo pri točki 13. Izmenjava mnen o poročilu na lastno pobudo, razmere po arabski pomladi, pot naprej v državah na Bližnem vzhodu in v Severni Afriki oziroma meni. Predvsej zamujamo že, zato bi besedo kar predal poročevalcu gospodu Benifeju. Že drugič danes izvolite. Hvala lepa, predsednik. Osem let je minilo od arabske pomladi. Zato se mi zdi, da je nastopil pravi trenutek za to, da preverimo, kaj je bilo doseženega na tem območju, na območju Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, kaj je Evropska unija storila na tem področju, kateri so pozitivni rezultati, kaj je treba še popraviti. Mi smo se osredotočili predvsem na državljane, na milijone mladih žensk in moških, ki so leta 2011 množično protestirali na ulicah v teh državah, zahtevali so boljše socialno-ekonomske pogoje, več dostojanstva, več udeležbe v javnem življenju, v svojih družbah. Vemo, kakšno pot so obrale posamične države po teh dogodkih, od popolne ali večinske demokratizacije do nastopa novih diktatur avtoritarnih vlad. Da ne omenjam do tega, da je izbruhnila celo državljanska vojna v nekaterih državah. V nekaterih državah je bila ta tranzicija bolj uspešna, privedla je do prave demokratizacije, ampak vseeno ostaja še nekaj problemov. Ti problemi niso zgolj družbeno-ekonomski, ampak takšni, da zahtevajo dolgoročne, širše zastavljene odgovore. Seveda je ta regija strateško zelo pomembna za Evropsko unijo. Temeljnega pomena je za Evropsko unijo, ker imamo s to regijo zgodovinsko gledano kulturne in gospodarske odnose. Skupaj se soočamo z zgodovinskimi obsežnimi problemi, migracije, brezposobnost mladih, podnebne spremembe. V teh državah so številni odšli protestirati na ulice, ker so začeli, želeli več demokracije in boljše družbeno-gospodarske pogoje. V Evropi smo opazovali vse te ljudi, ki so protestirali. Ampak v zadnjem obdobju je veliko grožne predstavljal predvsem ISIS, potem so tu še migracijski tokovi, zato smo se v Evropi bolj osredotočili na varnostne vidike, na stabilizacijo v teh državah kot eh, je jasno predeljeno tudi v sosedski politiki, ki je bila preoblikovana leta 2015. Ampak ta pristop, po našem mnenju, ni privedel do večjega političnega vpliva Evrope v tej regiji, niti ni prispeval k izboljšanju življenjskih pogojev teh državljanov. Včasih smo podpirali celo avtoritarne režime, sicer eh, ti niso bili bistveno drugačni od tistih v preteklosti, zatiskali smo si oči pred kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ker smo se želeli na tak način boriti proti terorizmu in migracijam. Nismo pa spoštovali temeljnih vrednot. S tem poročilom smo želeli sporočiti naslednje. Ne moremo še naprej hoditi po tej poti, kajti v nasprotnem primeru bomo zgolj ponovili napake iz preteklosti razlog, zakaj so nastopili množični protesti leta 2011, še vedno ostajajo. Pot pred nami ni enostavna, ni kratka, ampak edina možnost za to regijo je, da bo v regiji dosežen mir, če bo zagotovljena socialna kohezija. Federica Mogherini je leta 2016 obiskala to regijo, rekla je tudi, da je treba uskladiti družbo z oblastjo. Z državami v tej regiji imamo zelo dobre odnose, mislim, da je bil storjen pomemben korak naprej. Biti moramo sicer realni, paziti, da se spoštujejo naše vrednote, ampak odpornost je tista, ki je zelo pomembna. Ne bo pa odpornost zagotovila stabilnost in kontinuitete režimov. Ohranjanje statusa quo nikakor ni dobro, zato ker bodo te družbe zaradi tega še bolj krhke. Prihaja do marginalizacije, prihaja do črne ekonomije do kriminala in tako naprej. Dokler vladajo takšni elementi, država ne more biti nikoli stabilna. Zato si želimo, da bi Evropska unija zauzela pragmatičen, pogumen pristop, da bi ga oblikovala skupaj z državami članicami. Spoštovati moramo človekove pravice, vlogo civilne družbe, ovrednotiti je treba tudi vlogo mladih. Ne smemo stremeti za kratkoročnimi slepovidnimi interesi. Te države so vedno bolj razočarane nad Evropo, zato se ozirajo drugam, k drugim državam, ki ne spoštujejo enakih vrednot kot mi, ne spoštujejo enakih vrednot kot so zapisane zapisane v temeljnih pogodbah in listinah. Mi si želimo, da bi tudi civilna družba na lokalni ravni bolj intenzivno sodelovala v procesu sprejemanja odločitev. Še posebej mladi bi morali biti bolj vključeni v to delo. Želimo si, da bi evropski ukrepi prispevali k večji vključenosti, da bi državljani v teh državah videli v Evropi nekaj pozitivnega. Zato smo tudi predvideli konkretne ukrepe, s katerimi bomo lahko dodatno podprli družbeno-gospodarski razvoj. Današnja razprava poteka po izteku roka za vložitev predlogov sprememb. Tudi sam sem jih vložil kar nekaj, zato da bi dopolnil to besedilo. V prvi različici besedila sem moral seveda spoštovati zelo stroge omejitve, kar zadeva število znakov. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki ste prispevali k besedilu. Ugotavljam pa z velikim veseljem, da številne politične skupine obirajo zelo podobno stališče. Prepričan sem, da se bomo lahko dobro pogajali, pripravili dobre kompromisne predloge, o teh se bomo pogovorili prihodnji teden, še pred glasovanjem 4. februarja. Hvala. Hvala lepa, govoril bom špansko. Nadaljujemo z poročevalci v Senci. Gospoda Broka ni, gospod Danžan pa je tu, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalcu vložil sem kar nekaj predlogov sprememb, tako vsebinskih kot obličnih. Predvsem sem želel, da bi govoril o arabskih pomladih v množini. To je dejstvo, ki bi ga morali upoštevati. Zgodovinsko gledano je bilo v večjih državah več različnih faz, ko so se odvijali ti dogodki. Poleg tega so razmere v teh državah zelo različne. Strinjam se sicer s poročevalcem, ki pravi, da bi Evropska unija morala potegniti črto, da bi morala preveriti dosežene rezultate, da bi morala imeti poenoteno strategijo. Se moramo pa seveda zavedati, da imamo pravka z zelo raznolikimi državami. Razmere v teh državah niso enake. Nasplošno gledano se strinjam z usmeritvami v tem poročilu. Še posebej bi rad izpostavil, da vsa prizadevanja Evropske unije in držav članic niso na enaki ravni. Prepoznavnost in vpliv teh prizadevanj pa se ošibita zaradi tega, ker Evropska unija in države članice nimajo poenotene politike za to področje. Zato bi morali unesti malce več reda v ta pristop ta regija je za nas strateškega pomena, za nas še toliko bolj kot za kogarkoli drugega. Zato je izjemno pomembno, da to dejstvo dovolj dobro prepoznamo. V tem poročilu se mi zdi, da si ne bi smeli delati iluzij glede tega, koliko vpliva dejansko lahko imamo. Paziti moramo, kakšen vpliv lahko imamo na preobrazbe v teh državah, ali smo res poklicani, da to počnemo, ali bodo te države dojele našo ukrepanje kot neko umešavanje, kar ne bo dobro sprejeto. Zato previdno naša dobra volja namreč ne bo nujno sprejeta pozitivno, da ne bomo obtoženi, da se umešavamo in da sprožamo kakršne koli neželene učinke. Strinjam se tudi z ugotovitvijo poročevalca, gre za zelo kompleksno vprašanje, da dajemo običajno prednost stabilnosti in varnostnim izzivom. To so kratkoročne strategije, ampak zato se mi zdi, da bi morali imeti tudi bolj dolgoročno vizijo za te države. Seveda je treba zagotoviti stabilnost in varnost, spoštovati je treba temeljna načela. To je veliki ziv, s katerim se soočamo in se strinjam s poročevalcem, da pogosto dajemo preveliko prednost kratkoročnim varnostnim interesom. Zavedati se moramo tudi širših varnostnih izzivov, s katerimi se soočajo te države in s katerimi se bodo še soočali v prihodnih letih. Hvala lepa, gospod Tenok. Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se, da so te države geografsko zelo razpršene. Države Bližnjega vzhoda in Severne Afrike so zelo raznolike in težko bomo tudi 8 let po dogodkih z enotnim pristopom razrešili vsa vprašanja. Je pa to nedvomno zelo pomembna regija za Evropsko unijo. Moja skupina je vložila nekaj predlogov sprememb. En predlog spremembe se nanaša na stabilnost v regiji. Pravimo, da je to naša prednostna naloga številka ena. Seveda pa moramo stremeti k temu, da vsa ta gibanja spodbudimo k več demokracije, k spoštovanju človekovih pravic, zagotavljanju več osebne svobode v regiji. Prav je, da to tudi nagradimo z načelom več za več. Ampak ne pozabite, da je regija tista, ki bi morala prevzeti vodilno vlogo na tej poti. Oni bi morali stremeti k tem ciljem, ne pa da jih mi usiljujemo. Z vidika zonanje politike pa moramo sodelovati z državami skladno z razvojem dogodkov. Seveda je treba zaščititi varnost v tej državi, boriti se je treba proti terorističnim grožnjam, boriti se je treba proti kriminalu in korupciji. Leta 2015 se je v času migranske krize spet eh, pojavila težnja, da smo se zaprli vase, da smo se osredotočili na notranjo politiko. V moji državi se je takrat pač pojavil tudi Brexit in nekateri so uporabili tudi neprimerne slogane v tisti Brexit eh, kampanji. Rekli so, da bo Evropska unija preprečila Združenemu kraljestvu, da se samo loti migracijskih vprašanj. Takrat je seveda prišlo do precejšnje izgube človeških življenj, kar je žalostno. Sam bom uložil še nekaj predlogov sprememb. Upam, da bomo v pogajanjih uspeli oblikovati dobre kompromisne predloge. Sam bom deloval pozitivno. Hvala lepa pa tudi poročevalcu za ta prvi predlog. Hvala lepa, kolega Solje, naslednji. Hvala lepa, predsedujoči. Bom govoril angliško. podpiram splošni pristop poročevalca. Poročevalec pravi, da bi morali podati kritično oceno evropske strategije za regijo Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Podpiram tudi predlog oziroma komentar, da se preveliko pomena daje stabilnosti, kot da imamo zdaj neko ideologijo o stabilnosti. Uh, To pomeni, da drugim prednostnim nalogam ne posvečamo toliko pozornosti, ko gre za človekove pravice, ko gre za demokracijo v tej regiji, ko gre za družbeno-ekonomske vidike in vprašanje enakosti. Potem se pojavlja še ena nedoslednost, vsaj po mojem mnenju, in sicer, ko gre za politiko, ki jo vodimo do te regije. Nedoslednost pa je vidna v tem, da pripravimo novo strategijo, nov pristop za to regijo, potem pa nekatere države članice opredelijo svoje prednostne naloge za to regijo, še posebej za posamične države, za tiste, s katerimi imajo zgodovinsko gledano močnejše vezi. Včasih potem te strategije niso dovolj koherentne niti usklajene. Arabska pomlad oziroma arabske pomladi. So res prinesle upanje tem družbam, da bo prišlo do demokratizacije, do širitve svoboščin, ampak realnost je danes precej drugačna v večini držav v tej regiji ugotavljamo, da je korupcija še vedno zelo visoko na agendi, da je veliko nepotizma, da vladajoče elite krivi, kri, krojijo agendo, prihaja do kršitve človekovih pravic v številnih državah. Evropska unija in države članice bi zato morale nuditi več podpore civilni družbi, borcem za človekove pravice. V državah je moč opaziti tudi veliko revščine, neenakosti, malo priložnosti ponujajo mladim. Zakonodaja na področju kibernetske varnosti in boja proti terorizmu se izkorišča za to, da se zatre vsak glas upora, za to, da se pritiska na borce za človekove pravice. Kar pa zadeva migracijske in begunske tokove, mislim, da smo se tudi v tem kontekstu preveč osredotočali na varnostne vidike teh izzivov. Če pustimo ob strani tudi bolj človeški odziv, ki bi ga lahko podali. Za zaključek naj povem, da smo vložili 20 predlogov sprememb. Enega bi rad izpostavil. Ta regija je za Evropsko unijo strateškega pomena. Zato sem predlagal, da bi ponovno oblikovali mandat za posebnega odposlanca Evropske unije za južno sredozemlje. Evropska politika do regije Bližnjega vzhoda in Severne Afrike bi bila tako bolj prepoznavna in Evropska unija bi lahko delovala tudi bolj aktivno. Hvala. Muchas gracias. Najlepša hvala, kolega Sole. Zdaj bom prebral, ko, kaj je pripravil kolega Stelio s Kuloglu. Žal ne more biti z nami. Hvala lepa poročevalcu, gospodu Benifeju, za pripravo tega poročila. Poročilo vsebuje številne elemente, vendar se mi zdi, da bi lahko dodali še dodatne. Uh, Več let je menilo od protestov v okviru arabske pomladi, ampak vlade v tej regiji še naprej kršijo človekove pravice. Nekatere vlade so diktatorske, ostajajo na oblasti in eh, obstajajo tudi vlade, ki prevzemajo njihove lasnosti. Vse akterje v civilni družbi zatirajo, v državah se porajajo številne krize gospodarske, socialne, finančne. Države v tej regiji se soočajo z najvišjo stopnjo brezposelnosti na svetu. Cena osnovnih živelj je so poskočile. Veliko je dodatnih davkov, gospodarska rast je nizka. To so bili razlogi, zakaj je sploh prišlo do protestov. Mislim, da bi morali preprečiti intenzivno trgovino z orožjem v tej regiji. Upamo, da bo svet naložil embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo zaradi tega, ker prihaja do obtožb, da Saudova Arabija krši človekove pravice. Evropska unija ne more biti zaveznica diktatorskih režimov v tej regiji. Enako velja tudi za številne zahodne države in njihovo delovanje v zadnjih letih, ki so prav tako spodbujale konflikte v tej regiji. Državljani so žrtve številnih kršitev, mučijo jih, spolno zlorabljajo, jih izkoriščajo na teh migracijskih poteh v Libiji, Maroku in Egiptu. Islamski politiki skušajo nadzirati migracije, ampak zdi se mi, da zaradi energetskih vprašanj ne bi smeli zreti stran, ko prihaja do kršitve pravne države človekovih pravic. Srednje in dolgoročno gledano bi se morali v teh državah najprej lotiti vzrokov, zakaj prihaja do revščine, do nestabilnosti v teh državah, izpolniti pa bi morali tudi legitimna pričakovanja državljanov. Upam, da nas čaka še učinkovito sodelovanje s poročevalci v senci. Hvala. Tako, zdaj sem prebral prispeve kolega Steljosa. Besedo pa predajam kolegu Broku. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim v imenu svoje skupine in tudi kot odziv na to, kar ste povedali. Regija Mena je zelo pomembna regija na področju zunanje politike in morda Evropska unija ne zagotavlja dovolj eh, podpore državam v tej regiji, sploh ko gre za našo afriško politiko, kar pomeni, da je treba preoblikovati naš eh, način sodelovanja. Po tako imenovani arabski pomladi opažamo, da so zadeve v tej regiji stekle zelo različno. Razvoj zadev v Tuniziji je bil pozitiven. Tunizija je pozitivna izjema. Ampak tudi situacija v drugih državah ni tako dramatična, kot jo pogosto prikazujemo. Treba pa je okrepiti države v tej regiji in zagotoviti, da so bolj odporne, tudi gospodarsko gledano. Tako da se je treba vprašati, kako je s trgovino s temi državami. Spodbujati bi jo morali. Vendar pa opažamo, da so strukture sodelovanja še vedno kolonijalne, izhajajo iz starih kolonijalnih um, eh, sodelovanj. In uh, zaradi tega bi morali, ko govorimo o političnem, uh, politični podpori, govoriti tudi o okrepitvi gospodarskega sodelovanja. Tako bomo zagotovili, da so tudi gospodarstva v tej regiji močnejša. tem državam, ki so jim pogosto vladali diktatorji oziroma jim pogosto še vedno vladajo, predstaviti dobre alternative. O egiptovski vladi pač lahko govorimo, kakorkoli pač že želimo, ampak vidimo, da alternativa ni bila dobra, pomislimo samo na ravnanje muslimanske bratovščine in uh, upoštevajmo to, da ni prišlo do izboljšave v državi. Tako da nismo pripomogli k želenim spremembam. In a, treba je sprejeti določeno mero odgovornosti. Treba je pa tudi upoštevati glos, glos, globalne akterje, naprimer Kitajsko in pa Rusijo, ki pogosto zamaje miroljubne reformne procese. Rusija pravzaprav te regije vodi vojno in e, ogroža civilno prebivalstvo, tako da bi rad, da to izpostavimo v naših razpravah, ker zaenkrat e, ni videti, da bi to počeli. In mislim, da je treba izpostaviti tudi lastne interese. Potrebujemo stabilno, mirno sredozemlje na poti k demokraciji, ki je gospodarsko gledano vzdržno. Pomembno vprašanje povezano z vsem tem je vprašanje migracij. Opažamo, da imamo tudi mi težave z prihodom migracij migrantov iz uh, Severne Afrike. Pogosto opažamo, da v Sahari prihaja do iz, izkoriščanja migrantov, prihaja do posilstev in diskriminacije. Tako da moramo vedno vedeti, s kom sodelujemo, ko podpiramo naprimer eh, izgradnjo taborišče. Vedeti je treba, s kom sodelujemo, zato da ne bo prišlo do izkoriščen, tako da bodo imigranti imeli možnost um, uživati visoko kakovostne uh, storitve. Obenem pa je treba izboljšati situacijo v tej regiji, zato da se bodo lahko vrnili. Hvala lepa, gospod Brok, za konec pa še gospa Lalonda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, gospod gospa Vautman si je morala zapustiti sejo, ampak ona je poročevalka v senci v skupini Alde, zato bom predstavila njene komentarje k temu poročilu razmere po arabski pomladi, pot naprej v državah Mena. Uh, Gospa Vautmans bi se rada zahvalila poročevalcu Benifeju za odlično poročilo. Poročilo je natančno, osredotoča se na prave elemente. Razviti je treba novo evropsko politiko za regijo Mena, ki bo prispevala k dolgoročni politični in gospodarski stabilnosti v tej regiji. Poročevalka v senci iz Alde je dodala tudi nekaj predlogov sprememb k temu poročilu. Najbolj pomembni predlogi sprememb so naslednji. Uvodna izjava v zvezi z zatiranjem civilne družbe, ki smo mu priča v nekaterih državah v tej regiji. Dodali smo vodno izjavo, ki govori o tem, da več držav iz Evropske unije še naprej izvaja tehnologijo za izvajanje nadzora v te države, s tem pa prispevajo k eh, hackingu in drugim napadom na borce za človekove pravice podpiramo prizadevanja številnih državljanov v regiji Mena, ki želijo, da se vzpostavijo vključujoče, demokratične, stabilne družbe, kjer vlada blagostanje. Dolgoročno blagostanje je seveda povezano z varovanjem temeljnih človekovih pravic in z vzpostavitvijo demokratičnih in preglednih institucij. Te institucije pa morajo ščititi državljane in njihove temeljne pravice. Obsojamo zlorabo varnostnih argumentov, zlasti argumenta boja proti terorizmu v nekaterih državah mene in na tej podlagi zatiranje svobode govora. Zelo pomembno je, da Evropska unija okrepi svoja prizadevanja v tej regiji, zato da se odpravijo ključni razlogi, ki zaradi katerih prihaja do konfliktov. Skrbi nas more bitna instrumentalizacija zunanje politike Evropske unije za upravljanje migracij. Nazadnje pa smo se osredotočili, da se bomo osredotočili na eno samo državo, na Sirijo. Tam je tekom konflikta prišlo do hudega kršanja človekovih pravic. Sicer se na globalni ravni skuša doseči trajnost na mirna rešitev za konflikt, ampak eh, zaenkrat rezultatov ni. Mislim, da ne bi smeli dopustiti nekaznovanosti za zločine, ki so bili storjeni v Siriji. Hvala. Hvala lepa, gospa Lalond. Zelo malo časa imamo na voljo, imamo pa še dva govornika. Prosim, da sta čim bolj kratka, da zaključimo današnjo sejo. Najprej gospod Bertrand. ki v okviru službe zunanje delovanje obravnava področje Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Zelo na kratko. Najlepša hvala, da ste storili korak nazaj pri tem poročilu. Zdaj se ne osredotočate na ta nujna krizna vprašanja, temveč bolj na temeljna vprašanja, kako so se naše politike razvijale od arabske pomladi. Po našem mnenju se poročilo zelo dobro osredotoča, tudi zelo dobro povdarja, kako težavna naloga je pred nami. Ne vemo, kakšna bo zgodovina teh držav. Sedem let po arabski pomladi ne vemo, kakšna bo usoda teh držav. Čez 25 let bomo prav tako težko sodili zgodovino držav poročilo dobro izpostavlja tudi to, da trenutno plujemo v težavnih vodah, da se v regiji soočamo s hudimi težavami in da tudi splošni trend na globalni ravni ni najbolj naklonjen demokraciji. Obstaja tudi veliko grožen, s katerimi se soočajo države MENA, zato je naša naloga še toliko bolj težavna vsaj v zadnjih letih je bila. Zelo na kratko, glede kritičnih pripomp in glede slike, ki jo skuša začrtati to poročilo. Mi smo si resnično prizadevali, da bi ostali predvidljiv, zanesljiv partner za to regijo, To je še toliko bolj pomembno zaradi tega, ker številni akteri na globalni ravni postajajo nepredvidljivi. Naši partnerji v državah MENA pozdravljajo našo predvidljivost. V zadnjih letih smo si znatno prizadevali za to, da bi podprli več držav MENA, ko so se borile proti regionalnim šokom, včasih tudi zaradi posledic krize, ki je prizadela sosednje države. V mislih imam na primer odziv na sirsko krizo, v Libanonu, v Jordani, podporo, ki jo nudimo tem državam, da bi spodbujali stabilnost v teh časih, ki so polni izzivov za te države. Mislim, da smo se zelo potrudili tudi, kar zadeva civilno družbo, demokracijo in človekove pravice. Želeli smo, da te točke ostanejo visoko na dnevnem redu v vseh državah mene. Smo vodilni partner civilne družbe pri teh vprašanjih. Še naprej smo izjemno aktivni, tudi ko gre za mlade, ko gre za združenje in organizacije, ki spodbujajo demokracijo. Mislim, da je to zelo pomemben element. Kar pa zadeva solastništvo evropske sosedske politike, mislim, da se vsi strinjamo, da je ta politika doživela spremembe ne tako davno, zato je še prezgodaj govoriti o rezultatih. V poročilu piše, da zdaj skupaj s partnerji oblikujemo prednostne naloge, da ne bi smeli zgolj izbirati najljubših. Se strinjam, v poročilu pa tudi piše, da je bila v preteklosti agenda prevečkrat oblikovana skladno z interesnimi prednostnimi nalogami Evropske unije, namesto da bi bila oblikovana na podlagi skupno predeljenih prednostnih nalog. Naj podarim še to, da pri svojem početju v vseh partnerskih prednostnih nalogah izpostavljamo civilno družbo, človekove pravice in demokracijo, da je to del prednostnih nalog, o katerih smo se dogovorili. Ni bilo vedno enostavno to doseči z vsemi partnerji, ampak v svojih pogajanjih smo vedno tem, na tem ustrajali. In še sklepna pripomba. Poročilo upravičeno. Povdarja tudi vprašanje mladih, kako lahko podpravljajo podpremo mladinske organizacije. To je vprašanje, s katerim se v zadnjih letih intenzivno ukvarjamo. Želimo pa seveda podpreti tudi neodvisne medije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kolega Miller iz GDNR, prav tako pristojen za to področje. Najlepša hvala, predsednik. Hvala, da ste mi dali priložnost, da komentiram pripravo poročilo o razmerah po arabski pomladi. Prvotno sporočilo, kot veste, komisija je objavila leta 2015, na to pa smo kot krovne cilje za naslednji na rok za to regijo izpostavili stabilizacijo in mir. Kot veste, smo bili manj preskriptivni sedaj pri sporočilih našim partnerjem in smo zagovarjali bolj diferenciran pristop, kar bi partnerjem pomagalo doseči osnovno gospodarsko in družbeno stabilizacijo. Opredelili smo glavne izzive in ugotovili, da je. Um, Dialog z nekaterimi državami je zelo ošibljen in smo se potrudili, da bi ga ponovnoma spodbudili. Ugotovili smo, da so po arabski pomladi še vedno aktualne nekatere zahteve po prenovitvi političnih usmeritev v teh državah. Evropska unija je bila na ne, nekaterih področjih uč, učinkovita, ko smo ugotovili skupne izhodišča skupaj z našimi partnerji in potem smo pritisnili na njih zato, da so uvedli spremembe. Tako smo lahko preobrnili usmeritve in eh, tako smo zagotovili ključen zagon za to, da smo izboljšali sodelovanje z državami imena. Tako smo se osredotočili na tista področja, ki lahko nasedežemo največ. Služba za zunanje delovanje je že mm, izpostavila, kako pomembno je opredeliti prednostne naloge pri sklepanju partnerstev. V razpravah, v razpravah s partnerji smo bili jasni in govorili smo o tem, da so naši interesi dve plasti iste medalje. In eh, zaradi tega smo izpostavili, da je treba zagotoviti, da bo prišlo do stabilnosti na področju družbe in eh, gospodarstva. Izpostavljali smo, da je treba oblikovati stabilne institucije, in eh, podpirati mlade. Strinjamo se, da je področje mladih zelo ključnega pomena za zagotavljanje stabilnosti. Izboljšali smo zagotavljanje finančne pomoči v tej regiji. Ugotovili pa smo, da ne moremo ustvariti zanimanja tam, ker ga ni. Poleg tega ugotavljamo, da je treba najti ravnotežje med pristopom na podlagi spodbud in predvidljivostjo finančnih tokov, ki jo potrebujemo, če želimo spodbuditi bojati dolgoročne reforme, politične procese. Glede reform moram reči, da smo zelo intenzivno delali v okviru inst Evropskega instrumenta za demokracijo in skupaj z. Endowment for Democracy smo tudi dosegli spremembe v sredozemlju. Žal pa nam ni uspelo zagotoviti sodelovanja s civilno družbo in lokalno družbo, kar izpostavljate tudi v svojem poročilu. Moram pa opomniti na to, da so nekatera nepovratna sredstva bila zelo učinkovita in bila tudi predmet pregleda računskega sodišča. Tako da bi izpostavil eh, pomen evropske kohezije v južni soseščini. In eh, rad bi izpostavil, da je privzet pristop skupnega programiranja Slovenija v tej eh, regiji. To upoštevamo tudi v okviru instrumenta za razvoj v tej regiji. In eh, naj se dotaknem še svetovalnega sveta, ki ga omenjate v svojem poročilu. Evropska komisija meni, da z praktičnega vidika to ne bi bilo najbolj izvedljivo. V razpravah so se številni strinjali z nami. Tu gre predvsem za predstavnike civilne družbe in nevladne organizacije, ki morajo same sodelovati pogovarjati z vladnimi službami čim prej, od samega začetka priprave politik. Evropska unija, po mojih izkušnjah iz evropskih delegacij, lahko k temu prispeva. Lahko izvaja spremljevalne naloge, lahko um, spremlja sodelovanje s civilno družbo, ne moremo pa se v to upletati. Civilna družba in nevladne organizacije morajo same aktivno sodelovati. Hvala. Hvala lepa. Rok za uložitev predlogov sprememb je 27. januar. 20. marca 2018 je bil sprejet predlog, da se lahko predlogi sprememb nanašajo samo na te države, kjer je izbruhnila arabska pomlad. Jutri bomo imeli tudi posebno konferenco na to temo v okviru našega odbora, sicer med pol tretjo in pol četrto uro. Kot je predsednik McAllister povedal že na začetku, ogromno točk imamo na dnevnem redu, zato vas prosim, da ste čim bolj kratki v svojih prispevkih. Najprej se bomo lotili priporočila svetu komisije in podpredsednici komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Monakom, Andoro in San Marinom. Trenutno se o tem pogajamo. Namen tega našega priporočila pa je, da izpostavimo predvsem pomisleke parlamenta. Besedo pa predajam poročevalcu, kolegu Lopes Aguilarju. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. V veliko veselje mi je, da lahko predstavim to, ta osnutek priporočila svetu. Mislim, da ni treba posebej podariti, da odbor AFET eh, v skladu z Lizbonsko pogodbo ima to pooblastilo, da odobri oziroma da omogoči končno potrditev mednarodnega sporazuma, ki naj bi na to dejansko začel učinkovati. Torej gre za pogajanje o sporazumih med Evropsko unijo in katerokoli tretjo partnerico. In tudi zato gre v tem primeru. Gre za sporazum med Evropsko unijo med in Monako, Mandoro in San Marinom gre za majhne države oziroma za mikrodržave. Želel bi, da je že od samega začetka jasno, kakšna je narava tega doseja. Temelji na pogajalskem mandatu, ki ga je svet eh, dal komisiji. Komisija se torej pogaja v imenu sveta. Menim torej, da je treba ustrezno omestiti razpravo že od samega začetka. Tu gre za sodelovanje s tremi malimi državami v Evropi in za njihovo vključitev v enotni trg, kar omogoča uporabo štirih svoboščin in skupne evropske zakonodaje tudi v odnosu s temi tremi državami. O čem je treba razpravljati tule? Zgodovinsko gledano je treba spregovoriti o finančnih eh, vprašanjih, ko gre za te tri male države. Pogosto pa v teh razpravah uporabljamo klišeje, vendar pa so to zelo pomembna vprašanja, pomembne razsežnosti. Razše razsežnosti, tako za Evropski parlament, kot za me osebno. Sam sem delal na dosjeju glede davčne pravičnosti, davčne preglednosti in boja proti davčnim goljufijam in, proti, in za boj proti pranju denarja. V svoji karieri sem se zelo posvečal predvsem boju proti pranju denarja kot um, nekdani minister za pravosodje Španije, sem se ukvarjal s tem vprašanjem in prizadeval sem si tudi za vzpostavitev urada za boj proti korupciji. Ampak danes uh, beseda ne teče o tem. Govorimo o notranjem trgu in štirih svoboščinah. Uradni odziv strani institucije Evropske unije, vključno ECOFINA in eh, tudi drug, strani drugih akterjev, OECD-ja in Sveta Evrope, je, da ustrajajo, da te države so popolnoma skladne z zahtevami glede davčne preglednosti in eh, boja proti pranju denarja. Tako da. Zdi se, da so bili ti pomisleki glede finančnih vprašanj odpravljeni, kar omogoča, da Evropska unija sprejme sporazum s temi državami. Te države bodo tako lahko. So torej že sprejele standarde, ki so usklajene z Evrop standardi Evropske unije, tako da bodo lahko postavile enakopravne članice z državami članicami Evropske unije. In naj izpostavim, da regulativno gledano Monako, Andora in San Marino imajo enaka pravila glede bančnega sektorja in glede sodelovanja pri boju zoper pranje denarja in finančnemu kriminalu kot Evropska unija. Pozneje bi lahko glavni pogajalec Evropske komisije v svojih pripombah um, te vidike še osvetljiv. Ampak vsebinsko gledamo, najprej začnemo z izjavo glede 8. člena pogodbe o delovanju Evropske unije, ki pravi, da bo Evropska unija upoštevala predvsem situacijo majhnih držav in da si bo zip, ki želijo ohraniti čuti bližino Evropske unije in prav zato gre. Te tri države so geografsko gledano in po svoji naravi blizu Evropske unije. In tudi kulturno gledano in jezikovno gledano so pa to tudi enklave med eh, Evropsk državami Evropske unije. Enako velja. To velja za Monako med Francijo in Italijo, Andoro med eh, Španijo in Francijo in za San Marino, ki ga najdemo v Italiji. Gospod Lopes Aguilar, prosim, da zaključite čas, nam zmanjkuje. Ja, komisija bo imela veliko časa za svoje razlage in komisiji ste namelili veliko pozornosti. Prosim, da počasi zaključite. Eh, Potem pa bom prešel na bistvo. Glavna zamisel je, da pošljemo pozitiven signal vsem eh, zadevnim stranem, da jih spodbudimo. Lahko To pa je tudi priložnost, da pokažemo prilagodljivost in dosežemo dobre rezultate pogajanj. Pripravili smo osnutek eh, priporočila, potem ko smo obiskali te tri države in ugotovili smo, da je njihov pristop konstruktiven. Tako da mislim, da bi moral biti končni rezultat dober. Za obe pogajalski strani, za Evropsko unijo in mikrodržave, bi bilo slabo, če ne bi dosegli dobrega končnega rezultata. In drugič, notranji trg in štiri svoboščine niso ogrožene. Ta pridružitveni sporazum jih ne ogroža. Ustrezna mera prilagodljivosti pri ocenjevanju zakonodaje teh držav je torej potrebna. In tretjič, treba je doseči partnerstvo s temi državami, ampak individualno, z vsako državo posebej, ker so različne. To so majhne države, vendar imajo lastne značilnosti. V primeru Andore bi rad izpostavil sporozum na področju tobaka in ta sporozum bi morali ohraniti. Treba je pač upoštevati diverzifikacijo gospodarstva in San Marino. Saj bom zaključil. Pri San Marinu je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse izvoznike. In v primeru Monaka jih najbolj skrbi, kako je z ohranitvijo njihove možnosti rezidentstva v Monaku. Državljani Monaka so manjšina, če pogledamo mm, večino drugih državljanstv eh, oseb, ki živijo v Monaku. Kakšna je torej glavna zamisel. Morali bi pokazati fleksibilnost in razumevanje za specifične lastnosti vsake izmed teh treh držav. 50 predlogov sprememb je bilo vloženih, ki sem jih upošteval. V mislih pa sem imel, da bi mm, glasovanje lahko potekalo 4. februarja v našem odboru in na 1. marčevskem zasedanju bi lahko to potrdili. Doma se upravičujem, ampak še eno točko imamo na dnevnem redu. Prosim, da zaključite, ker bodo ostali govorniki ostali potem brez besede. Se govorite že v nedogled. Bueno, da igual. Dobro, kakorkoli že. Ne, ne, ni res. Uh, Besedo dobijo ostali poročevalci, vse zelo poprosim, da utihnete. Hvala. Gospa Zovko, dve minuti. Tolmači potem grajo ob koncu. Yes, yes. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani kolegi, kot poročeval kao senci glede poročila svetu komisiji in podpredsednici komisije, visoke predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnosti politiko, pridružitvenim sporozumem med Evropsko unijo in Monako, Mandoro in San Marino, bi se vam rada zahvalila za priložnost, da sodelujem pri tem doseju. Prav tako bi rada pozdravila dosežke komisije in službe za zunanje delovanje glede poteka pogajanj s temi tremi državami. V, er v interesu Evropske unije in teh treh držav je, da okrepimo naše sodelovanje in da gradimo na skupnih kulturnih in zgodovinskih vrednotah, zato da bi si prizadevali za skupno mirno prihodnost. Dostop do notranjega trga ob upoštevanju štirih eh, svoboščin eh, predstavlja element, ki ga lahko pozdravimo. Tako bomo izboljšali sodelovanje z našimi sosednjimi državami in eh, dosegli zajemno krepitev korist. Upoštevati je treba geografske lokacije vseh treh, treh držav in zato sem v svojih predlogih spremem pa predlagala ustrezen okvir, zato da bi spodbuj, spodbudili eh, in olajšali izvajanje pridružitvenega sporazuma in uh, zagotovili eh, lažje razumevanje evropske zakonodaje in njeno izvajanje v teh treh državah. Rada bi pozdravila um, to poročilo in uh, izrazila svojo pripravljenost nadaljnega sodelovanja pri pogajanjih. Hvala, hvala, gospod Zogo, gospod Tenok. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospodu Lopezu Aguilaru, čisto v telegramskem slogu. Tudi mene so vedno zanimale te mikrodržave. Um, Iz osebnih razlogov tudi mm, prijatelji in družinski člani živijo v Andoriji. Mislim, da je treba upoštevati mm, specifike teh treh držav in mislim, da je to poročilo dober kompromis. Dobro je, da bomo spodbudili sprejetev pridružitvenega sporazuma, omogočili dostope do enotnega trga, spoštovanje štirih svoboščin in eh, olajšali carinsko sodelovanje mednarodni kriminal in um, boje proti pranju denarja. Tu se strinjam z vami. Potem uh, glede štirih svoboščin, svoboda gibanja je tista, ki bi jo izpostavil. Mislim, da je to zelo pomembno. To, o tem smo govorili posebej tudi, ko je Malta pristopala k Evropski uniji. Z vidika Brexita opažamo, da želimo zaustaviti prosto. Eh, gibanje eh, državljanov, ampak nas je 56 milijonov, ampak in um, mi nekoliko uh, lažje se spopadamo s takšno omejitvijo, kot pa nekoliko manjše države, kot so te tri. Tako da bi jih uh, morali podpreti. Upam, da bomo na neki točki v prihodnosti lahko. Te tri države postale um, članice Evropske unije s posebnim statusom. Hvala. Hvala lepa, gospod Nart. Problem ni industrijska proizvodnja v Monaku, Andorju, Lisan, Marinu. Nikakor ne, niti približno ne. Problem je na finančnem področju. Sam sem prepričal, da sveti duh ni padel na Monako, Andoro in San Marino. In mislim, da je dejstvo, da prebivalci v teh državah zagotavlja svojim prebivalcem največji dohodek na posameznika, pa ne zaradi božje volje, temveč zaradi finančnih ugodnosti, ki jih ponujajo, podobno kot velja za Gibraltar to niso neka deprimirana ozemlja, to so ozemlja oziroma države, kjer je dohodek na posameznega prebivalca veliko višji kot v sosednjih državah. Ne zaradi nekih x razlogov, temveč zaradi privilegijev, ki jih države ponujajo. Sam sem sicer pozitivno bitje, naklonjeno bitje, ampak ne moram zatiskati oči pred škandali, ki so se pripetili. Tisto, kar je bistvenega pomena, je, da če govorimo o notranjem trgu, potem se moramo zavedati, da ne more biti notranjega trga, če ne upoštevamo finančnih tokov. Kaj je s tobakom rosli, ki ga proizvajajo v Andori? Pomembno je sodelovanje, jasno, pregledno, čisto, celovito sodelovanje s temi tremi ozemlji in Evropsko unijo, tudi ko gre za pranje denarja, ko gre za davčne geljufije in utaje. Še nekaj izjemno pomembno. Identifikacija dejanskih lastnikov računov. Trenutno imamo namreč informacije o fiktivnih lastnikih bogastev, ki se skrivajo v teh državah. Seveda sem naklonjen tem, državam, ampak majhnost ne pomeni finančne nerelevantnosti. Finančna relevantnost se skriva v majhnih državah in to je ta sveta vojna, ki jo moramo voditi. Lepa, kolega Solej. Hvala, predsedujoči. Zelo na kratko. Tri vprašanja oziroma pripombe. Kot prvo, strinjam se s pristopom poročevalca, Zelo pomembno je, da poglobimo in izboljšamo odnose med Evropsko unijo in temi tremi mikrodržavicami, Monakom, Andoro in San Marinom. To so evropska ozemlja, s katerimi si delimo ne samo geografijo, temveč tudi zgodovino, pa tudi vrednote, skupne vrednote. Druga zadeva. V pogajanjih o sporazumu, o pridružitvenem sporazumu, bi morali upoštevati tudi specifičnost teh držav. Te države imajo zgodovinsko gledano pomemben položaj, so v specifičnem položaju in tudi njihovo državnost kot takšno bi morali obravnavati v tej zgodovinski perspektivi. Še tretja pripomba. Mislim, da bi morali priznati napredek, ki je bil dosežen, da bi morali priznati tudi vsa prizadevanja, ki so jih te mikrodržave uložile. Sam najbolj poznam zaradi kulturne in geografske bližine Andoro. Veliko so storili za to, da bi posodobili zakonodajo, da bi diverzificirali gospodarstvo. Bi pa rad izpostavil tudi to, da si želim, da ta nov status, ta nov odnos med Evropsko unijo in mikrodržavami sprejmejo kot spodbudo za nadaljne delo na številnih področjih. Izboljšati je treba situacijo na področju preglednosti, na področju davko. Tu je sicer napredek bil dosežen, ampak še naprej moramo delati ne samo v teh treh mikrodržavah, temveč tudi mi, ki smo člani Evropske unije. Za zaključek pa bi povedal še to, če smem. Andora je edina država na svetu, kjer je katalonščina uradni jezik. Tri države članice Evropske unije so države, kjer se govori katalonščina, pa ni uradni jezik, zato danes ne morem v tej dvorani govoriti katalonsko. Hvala. Hvala lepa, gospod Sole. Za zaključek pa še predstavnik službe za zonanje delovanje, gospod Marten, vodja oddelka za Zahodno Evropo. Prosim, da ste kratki, ker nas čaka še ena točka. Euh, Hvala predsedujočim, hvala poročevalcu <clears throat> za priporočila, to je zelo pomembno za pogajanja. Že tri leta se pogajamo s temi tremi državami. Zelo pomembno je, da pošljemo močno politično sporočilo Evropskega parlamenta za te tri države. Moram pokazati, da je to za nas pomembno politično področje. Kot rečeno, pri teh pogajanjih gre za uh, sodelovanje na področju notranjega trga Evropske unije. Te tri države so zelo blizu EU in tudi delijo naše vrednote. Danes sicer obstaja um, struktura, ampak niso dosti izpopolnjena za celoten dostop do notranjega trga Evropske unije. Seveda ta vstop na notranji trg pomeni in pravice in obveznosti za vsak del pravnega reda skupnosti. Tudi to velja za štiri temeljne svoboščine. Te tri države so zelo majhne in to tudi omogoča določeno prožnost. Torej, upošteva se seveda osmi člen pogodbe in ta prožnost bo omogočena, kjer bo to izvedljivo, ampak eh, pravni red skupnosti pa bo treba prevzeti pri štirih soboščinah. Tukaj pa ni nobenih odstopanj za te tri države. Mehanizem skupnega nadzora je predviden eh, tudi pri poganjih. Eh, to gre za multilateralne sodelovanje z vsemi temi državami. Prav tako je pomena tudi vloga Evropskega sodišča. To bo razsolo vseh zadeva glede notranjega trga in pa pravnega reda skupnosti. Naš pravni red je zelo stabilen in tako lahko zagotovimo integriteto notranjega trga. Pa še nekaj. Tukaj se ne bomo pogajali o davkih, to ni eh, pokrito v naših usmeritvah za pogajanja. Te tri države spoštujo mednarodne standarde, naprimer OECD, pri obdavčevanju. Torej, to je bilo že pokrito v delu z njimi. In sedaj bodo te tri države črtane sivega seznama, to je pozitivno. To je tudi rezultat naših pogajanj. Sedaj želimo narediti še več, želimo okvirni sporozum s temi tremi državami čim prej, tako da bomo lahko nadaljevali um, s našim delom. Hvala. Najlepša hvala, gospod Merten. Glasovanje v odboru bo 4. februarja, na plenarnem zasedanju pa marca na prvem plenarnem zasedanju. Zdaj pa še zadnji dve točki. Obravnavali bomo obe točki skupaj. Gre za sklep sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in državami članicami ter Republiko Singapur. V Bruslju 19. oktober 2018 smo na vrhu EU-ASEA podpisali ta sporazum. Januarja smo ga prejeli mi, na plenarnem zasedanju smo prvič to omenili. AFET meni, da je zelo pomembno, da podpišemo ta sporazum oziroma oba sporazuma, ker bomo s tem lažje zaščitili tudi naložbe. 19. oktobra smo podpisali sporazum tudi s tem v zvezi. Odbor AFED se mora proaktivno pripraviti na podporo poročilu oziroma sporazumu novembra. Takrat smo slišali tudi poročilo kolege Lopez iz Turisa. 48 predlogov sprememb je bilo vloženih do roka, poročevalec je predlagal šest kompromisnih predlogov. Besedo pa zdaj predajam kolegi Antonijo Lopes iz Turisu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 15 let je minilo, drži, odkar so se začela pogajanja s Singapurjem. Veliko let je preteklo, Singapur je izpolnil vse naše zahteve in pogoje, ki smo jih izpostavili v pogajanjih. Zdaj pa imamo pred seboj poročilo na to temo. Hvala vsem poročevalcem v senci. Vem, da sem bil nekoliko strok, tudi kar zadeva samo časovnico za olaganje predlogov sprememb, bil sem ambiciozen. Hvala lepa tudi službi za zunanje delovanje, ne vem, ali so predstavniki sploh še v dvorani. Hvala svetu. Upam, da boste vsi skrajšali roke za to, da se sporazum sprejme še pred iztekom mandata. Da bom čim bolj kratek, kot je rekel predsedujoči, bom pustil ob strani vse dobro v tem poročilu, vam bom posredoval vse to v pisni obliki. Bi si pa želel, da se vzpostavi mešani odbor, ki bi bil sestavljen s predstavnikov na visoki ravni z obeh strani. Ta odbor bo tudi skrbel za dobro izvajanje sporazuma. O tem je govora v našem poročilu. Hvala lepa tudi predsedniku odbora AFET in predsedstvu, ker ste mi dopustili, da smo skrajšali roke. Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom za dobro sodelovanje. Jutri bomo o tem glasovali. Upam, da bomo zadevo podprli s čim širšo večino. Mislim, da bi morali čim hitreje ta sporazum s Singapurjem podpreti. Hvala lepa poročevalcu, ne zgolj za predstavljeno stališče, temveč tudi za to, da je to storil zelo kratko, ne drnato. Kolega Martin, izvolite. Hvala predsedojoči, tudi jaz se bom potrudil, da bom čim krajši. Najprej bi se rad eh, zahvalil poročevalcu za izvrstno sodelovanje. Kot si rekel, zadeve niso bile vedno najlažje, pod, veliko časovni, pod velikim časovnim pritiskom sva. Um, morala sodelovati in tudi jutri bo potekal še en sestanek, tako da najlepša hvala za fleksibilnost. Tule govorimo o sporozumu, ki upošteva dva eh, vidika. Upoštevati je treba, da gre tu za sodelovanje v okviru ASEANA in da je to pomemben korak eh, naše ukrepitve sodelovanja s to regijo. Gre za sprejetje PTA-jev z Vietnamom in tudi drugimi državami iz te eh, regije. In to je dobra osnova za bilateralno sodelovanje po drugi strani eh, za singapursko vlado. Tako bomo zagotovili spoštovanje pravil glede človekovih pravic, da glede. Hm, davčnih vprašanj in eh, glede okoljskih zahtev. In mislim, da je to zelo pomembno tako pri, v kontekstu sporazuma za zaščiten ložb in za sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Mislim, da bo to tudi dobra spodbuda za singapursko stran. Tako pa bomo tudi okrepili dialog eh, s to državo glede treh področjih, predvsem glede človekovih pravic, glede pravic skupnosti LGBTI in glede smrtne kazni, ki jo bodo, upamo, eh, k malu odpravili. Tako da v okviru PTA -ja bomo še naprej sodelovali s Singapurjem, zato da bi se izboljšala situacija v njihovi državi glede vseh teh področji. Poskušal sem biti čim krajši in telegrafski, ampak dovolite mi, da se navežem na razpravo, ki je potekla prej glede mikrodržav. Tudi eh, sam pozdravljam da je Singapur predan novemu standardu glede avtomatske izmenjave davčnih informacij v okviru OECD. To je zelo pomembno. Hvala. Najlepša hvala, kolega Tenok. Najlepša hvala tudi. Jaz sem se želel zahvaliti svojemu staremu kolegu. Isto urizuje tu za zelo dobro sodelovanje in za dobro poročilo. Pripravljeni so bili tudi dobri kompromisni predlogi. In rad bi se pridružil tudi temu, kar je povedal kolega Martin. Treba je upoštevati naravo odnosov med Evropsko unijo in Singapurjem. Tu ne gre samo za PCA, ampak tudi za FTA, e, FTA torej na gospodarskem in trgovinskem področju poznaje. In uh, upam tudi, da bo ASEAN postal uh, na neki točki carinska unija, tako da bo sodelovanje s to regijo šalazje. Uh, Upoštevati je treba, da je Singapur tudi država britanskega Commonwealtha. In zagovorniki Brexita v naši državi menijo, da bo Commonwealth zamenjal preostanek drž evropskih držav kot gl glavne partnerice za trgovanje. Uh, ampak Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in druge tovrstne države so že podpisale ali pa še bodo podpisale prostotrgovinsko sporazume z Evropsko unijo ravno v trenutku, ko žal Združeno kraljestvo odhaja. Tako da mi imamo zelo zanimive odnose z Singapurjem. Najtrši, Najtrdnejši zagovorniki Singapurja pravijo, da je singapursko gospodarstvo neka model, ki bi se ga želeli za Združeno kraljestvo, ampak vidimo, da je ta model veliko bolje oblikovan, da so lepo zelo jasno razmejena lastniška razmerja in da tu ne gre za nekakšno kavbojsko gospodarstvo, ki um, bi bilo podobno gospodarstvu Združenega kraljestva. To gospodarstvo je zelo dobro urejeno bolje urejeno, kot menijo nekateri pri nas. Tako da je to tudi dober dolgoletni partner Evropske unije iz različnih razlogov, kar pa bomo še mm, okrepili ob sklenitvi različnih sporazumov. Tako da predlagam, da podpremo to poročilo. Hvala, gospod Tenok. Za zaključek pa še predstavnica Ambra Longati iz službe za zunanje delovanje ki je odgovorna za mednarodne odnose, predvsem za odnose s Singapurjem in Vietnamom. Dve, tri minuti, prosim. Ne? Ne želite besede? Tudi prav. Imate seveda pravico, da se ne oglasite v razpravi. Kolega? Se upravičujem. Zanima me samo, ali tudi služba za zonanje delovanje želi čim hitreje skleniti ta sporazum. Slišali ste, kakšno je mnenje predsednika odbora za zonanje zadeve, prejeli ste tudi pismo z njegove strani, služba za zonanje delovanje, bi tudi vi želeli pospešiti zadeve? Lahko odgovorite, predstavnica? Hvala za vprašanje. Služba za zunanje delovanje je svetu že decembra poslala dokument. Kolikor vem, je na to svet to poslal parlamentu 8. januarja, tako da mi smo vsekakor mm, zelo predani temu, da se ta sporazum sklene. Zelo pomembno je, da okrepimo sodelovanje z Singapurjem in lahko samo ponovim to, kar so povedali kolegi. Gospod poročevalec, ste zadovoljni? Dobro, najlepša hvala. Jutri nas čaka glasovanje v odboru, na plenarnem zasedanju pa od 11. do 14. februarja. Najlepša hvala tudi tolmačem za potrpežljivost. Hvala lepa tudi poslankam in poslancem, da so se držali dodeljenega časa za govor. Vidimo se jutri ob devetih, ko nas čaka glasovanje.